posameznikom za inovacije. Pri razvoju podeželskih območij. To je bilo zelo pomembno, zelo zanimivo in to tudi pojasnjuje mojo zamudo danes. Poleg tega, v ponedeljek ponavadi vedno zamudimo približno četrt ure. Bo pa to prav gotovo tudi akademski tip sestanka, zato si pač lahko privoščimo teh akademskih 15. Gospod De Castro prav gotovo lahko temu pritrdi, dobro teh 15 minut smo odpravili, jezikovni režim kot ponavadi, nobenih posebnih sporočil nimam. Ta seja se predvaja preko spleta. Potrdili bomo tudi zapisnik z dne 24. septembra. In zdaj se bomo pogovarjali o skupni kmetijski politiki po letu 2020. To je zelo pomembno vprašanje. Evropska komisija je začela s to razpravo. Tematska enota je delala na tem vprašanju in organizirali so tudi to delavnico. Razprava o skupni kmetijski politiki po letu 2020 traja že več mesecev. Ta razprava je vedno pomembnejša, tudi vedno hitreje se vse to obravnava. In nekateri poročevalci se ukvarjajo tudi s konkretnimi predlogi. Gre za zakonodajne akte, ki nam jih je predstavila Evropska komisija. Ta delavnica nosi naslov Delavnica o skupni kmetijski politiki po letu 2020, ocena zakonodajnih predlogov Evropske komisije. Kot sem že povedal, so se nam danes pridružili imenentni strokovnjaki, ki zelo dobro poznajo skupno kmetijsko politiko in prisluhnili in bomo čez nekaj trenutkov. Kot veste, bodo predstavili povzetek analize in študije. 8. oktobra smo se že pogovarjali o tem in pogovarjali smo se tudi o novi konkurenčni predpisih za prihodnjo skupno kmetijsko politiko. Danes se bomo lotili strateških načrtov, na to pa tudi nekaterih drugih vidikov nove skupne kmetijske politike. Delavnica bo razdeljena na tri dele. Najprej bomo govorili o strateškem načrtu po letu 2020, potem bomo ocenili težave povezane z strukturo in upravljanjem, ko gre za doseganje ciljev na ravni Evropske unije. Naši govorci, dr. Emil Rjavec iz Univerze v Ljubljani, v Sloveniji. Lepo pozdravljeni. Na to pa druga točka oziroma drugi sklop razprave. Gre za pomoč SKP po letu 2020, ocena prihodne strukture neposrednih plačil in pa intervencije na področju razvoja podržalja v luči izzivo za kmetijstvo in okolje. Govorec bo dr. Jungenel iz nizozemske univerze v Wageningu. Potem pa še tretji sklop te delavnice gre za sektorski pristop za SKP po letu 2020 in možnosti v smislu priprave prehrambene verige na ravni Evropske unije. Govoril bo v tem primeru dr. Tomas Garcia Ascarate iz Ekonomskega instituta v Španiji kako bo potekala današnja razprava. Vsak od govorcev bo imel 15 minut za predstavitev svoje točke. Po predstavitvi strokovnjakov bomo prisluhnili našim počevalcem, gospodu Andreju, gospodu Millerju. In po tem prvem krogu razprave med poročevalci in strokovnjaki bo mogoče zastaviti še dodatna vprašanja in na to se bodo na koncu na to še enkrat odzvali strokovnjaki. Gospa Aguilera, prosim za besedo, izvolite. Ja. Lep pozdrav vsem. Gospod predsednik, danes je mednarodni dan žensk na podeželju zaseda tudi naš odpor v parlamentu in mislim, da bi morali vzeti na znanje tudi to, kaj se dogaja z ženskami na podeželju. Kaj to pomeni za kmetijski sektor, kaj pomeni za podeželje kot takšno. Zato bi bilo dobro, če bi spostavili, kakšno je stališče odbora za kmetijstvo s tem v zvezi. Naša skupina si namreč želi, da bi bila skupna kmetijska politika, politika, v kateri bi tudi ženske na podeželju imele bolj prepoznavno ulogo. Zato, gospod predsednik, sem tudi prosila za besedo na začetku tega zasedanja. Gre namreč za zelo pomemben dan. Obeležujemo tak pomemben dan v logo žensk na podeželju in mislim, da je to treba izpostaviti. Hvala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 in vi ste opozorili tudi na širši razmislek o tem vprašanju. Seveda je treba, da izrazimo vse potrebno priznanje vsem ženskam, ki so aktivne na področju kmetijstva. In prav gotovo se moramo pokloniti tudi ženskam v tej dvorani, saj ste prav gotovo tudi same načele nekatero vprašanje na področju kmetijstva. Vaše poklicne poti so prav gotovo neposredno povezane s področjem kmetijstva. To je zelo pomembno. Najlepša hvala. Hvala, gospa Aguilera. Zdaj pa se lahko lotimo predstavitev strokovnjaka. Vsak ima na voljo 15 minut. Izvolite.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 veliko kolegov tega ni storilo, saj jih očitno to ne zanima. In rad bi izrazil tudi ogorčenje na tem, da je udeležba tako nizka. Kar naprej si izmišljujejo neke izgovore. Na zadnje so povedali, da so imeli dolge dneve dela. Oče me je opozoril, Luk, ali veš, kako grozno to izgleda? Poslanci so se skicevali na to, da delajo še dva dneva in potem jih zdaj ni tukaj na tretji dan in to je želito za vse tiste, ki se udeležijo teh sej in to je tudi želito za moje otroke, ki lahko to spremljajo, čeprav jaz sam pridem na delo. Moje kolegi in kolegice se pa žal ne zmigajo. Da, tudi to je verjetno pomembna pripomba. V ponedeljek je udeležba res precej nizka. Ampak informacije, ki nam jih bodo predstavili strokovnjaki, bodo prav gotovo posredovane poslancem tudi preko njihovih asistentov, svetovalcev. In zdaj se bomo lotili teh predstavitev. Besedo dajem strokovnjakom, izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke, poslanci, spoštovane kolegice in kolegi. Povabili so nas, da ocenimo načrt novega strateškega načrta SKP, osredotočamo pa se na peto poglavje predlagane zakonodaje. Raziskovalna skupina iz Univerze v Ljubljani vključuje mednarodne gospodarstve, potem tudi strokovnjake za mednarodne zadeve in pa okoljevarstvenike. Analiza temelji na kvalitativni oceni novega modela za doseganje rezultatov SKP. In to ocenjujemo tako na nacionalni ravni kot na ravni EU. Predstavili bomo glavne ugotovitve študije, še posebej pa politična priporočila. Študija izhaja iz dopolnilne uporabe razpoložljivih podatkov. Pri pregledu razpoložljivih podatkov. Informacije smo našli večinoma izjave lobistov, predstavnikov držav članic. Jasno je, da ta pomembna tema ni raziskovalna tema in zato je bilo zelo težko upraviti objektivno analizo. V naslednji fazi smo oblikovali zato vprašalnik in dobili zelo dober odziv strani evropskih deležnikov, tako strani kmetov, kot okoljevarstvenikom, pa tudi raziskovalcem. Na to pa smo kvalitativno oceno navezali na politični okvir, na osnovi dokazov. Omenjen koncept morate militi na objektivnih dokazih in to moramo na to prenesti na kompleksno politično analizo. V praksi pa se seveda zgodi, da pri pridobivanju nepopolnih informacij, pri lobiranju, pri koalicijah in tako dalje, je tak sistem težko izvajati v praksi. To omejuje naš pristop in to smo skušali upoštevati tudi pri ocenjevanju predlogov. Splošno gledano, si lahko novi model doseganja rezultatov razlagamo kot korak v pravo smer, saj gre za temelj sodobnega političnega upravljanja. In poleg tega je pomembno, da to nosi tudi določen potencial za legitimiziranje skupne kmetijske politike. Predlagani model večinoma izhaja iz obstoječega modela programiranja, zajema pa tudi obravnavo znotraj istega sistema upravljanja. Ta model torej vključuje tudi vse pomankljivosti že obstoječega sistema. Tveganja so povezana z šibko strukturo, z administrativno obremenitvijo zaradi načrtovanja na ravni držav članic in na koncu je glavno tveganje tudi nižanje standardov oziroma tekma do dna za Evropsko unijo. Znotraj naše študije dvomimo, da bodo predlagana priporočila dejansko vodila do doseganja politike na osnovi rezultatov. Države članice imajo precej omejene pobude v smislu doseganja teh načel boljšega izvajanja politike. Prav tako smo odkrili določeno sistemsko šibkost in pa vrzeli v novem modelu doseganja rezultatov. Nekaj primerov. Trije cilje so povezani z okoljem, s tem so povezani tudi vsi ti kazalniki, vendar pa to ni neposredno povezano z obstoječo zakonodajo. Trenutni predlogi prav tako niso jasni glede metode merjanja izhodišnje situacije. Prav tako se sprašujemo glede predlaganih izjem na osnovi analize. Gre predvsem za potrditev na strani Evropske komisije. Trenutni sistem je pri oblikovanju ukrepov tudi preveč restriktiven, države članice lahko ukrepe le izbirajo in jih sprejemajo. Proces strateškega načrtovanja je prepuščen zmogljivostim državam članic, vendar pa to ne jamči, da bo mogoče smotrnost na ravni Evropske unije izmeriti. Nacionalne prioritete izhajajo iz prvotne nenatančne metode, to je analiza SWOT, In še nekaj, kar je bolj pomembno, to ne odraža nujno prioritet na ravni EU. In zato je ta postopek, ki je povezan z potrditvijo strateških načrtov, praktično edini mehanizem, ki ga ima na voljo Evropska komisija, če želi zagotoviti ambiciozno usmerjeno strateško načrtovanje. Pomembno je, da Evropska komisija dobi določena pooblastila za izvedbo ustrezne kvalitativne ocene strateških načrtov. Strateški načrti SKP morajo vsebovati zadovoljivo in uravnoteženo raven posvetovanja med deležniki, to pa zahteva tudi udeležbo javnih organov. Evropska komisija mora imeti na voljo ustrezne zmogljivosti, če želi oceniti strateške načrte pravočasno in prav tako je treba postopek potrditve formalizirati, upoštevati tudi mnenje deležnikov na nacionalni ravni. To bo izboljšalo tako kakovost oblikovanja te politike oziroma strateškega načrta, kot tudi legitimnost politike. Tveganja izhajajo večinoma iz razhajajoče se zmogljivosti v različnih državah članicah. Prej smo se tega lotevali po posamečnih ukrepih, vendar imajo države članice zelo malo izkušen v strateškem programiranju in izvajanju. In zaradi tega bi se lahko zgodilo, da bo prišlo do prevelikega administrativnega bremena na ravni držav članic. Razvajanje zmogljivosti razvijanje zmogljivosti za izvajanje bo bistvenega pomena v vseh državah članicah, še posebej v manjših državah članicah in v tistih državah članicah, ki bodo pristopile k Evropski uniji po letu 2004. Brez ulaganja v zmogljivosti in brez inkluzivnega oziroma vključujoče priprave strateških načrtov prav gotovo ne bo zagotov, mogoče zagotoviti izvajanja politike v državah članicah. To bi lahko privedlo k nižanju standardov v posameznih državah članicah in to bi še bolj ošibilo skupno kmetijsko politiko. Predlog za SKP moramo torej dopolniti, zavarovali na ravni EU in držav članic. Zagotoviti je treba tudi učinkovito sodelovanje z predstavniki civilne družbe. Prispevati moramo k načrtovanju in tudi k razvijanju strateških načrtov. Treba je oblikovati tudi načrte za posodobitev človeških zmogljivosti. To mora biti pomemben del celotnega procesa. Potem pa tudi tehnična pomoč, potrebovali bi večji proračun, zato da bi poglobili tudi kakovost in pa razširili obseg zbiranja podatkov. Ta proračun bi morali razširiti na stebr 1. Postopki spremljanja in pa ugotavljanja kakovosti, to je treba bolj jasno opredeliti v vseh delih političnega cikla. Naslednje obdobje bo obdobje učenja. Podatkovne vire je treba izboljšati in razširiti, tako države članice kot organi Evropske unije, skupni raziskovalni centri, EGS, Eurostat, vse te institucije bodo morali tukaj odigrati pomembno vlogo. Izredno smo podarili tudi pomen podatkov, kazalnikov, znanja in pa analitičnih ugotovitev za boljše strateško planiranje. Evropska komisija in države članice morate zagotoviti neodvisne, zanesljive znanstvene in tehnične dokaze, s katerimi bodo podprle svoje izbire. To bo zahtevalo vzpostavitev skupne platforme z odprtim dostopom do vseh strateških načrtov, do vseh poročil, ocen in povzetkov napredka. Skušali smo oblikovati tudi nekaj predlogov sprememb za zakonodajne akte. To so naslednji. Prvič treba bi bilo ukrepiti načelo brez nazadovanja. Podarjati bi morali tudi zahtevo po ohranjanju relativnega deleža podpore za doseganje podnebnih in okoljskih ciljev. Drugič, okrepiti bi morali vključevanje kvantificiranih ciljev za strateške načrte na osnovi okoljske zakonodaje in zavez. In prav tako bi si želeli v zakonodajne predloge upeljati boljšo razmejitev med skupne cilje in cilje držav članic. Tukaj gre večinoma za cilje, ki so povezani s prihodki in z socialno situacijo na podeželju. Tretjič, ukrepiti bi morali postopek posvetovanja za deležniki, tukaj bi morali imeti več zavezujočih zahtev, to zadeva tudi vse, ki sodelujejo pri tem postopku, tudi znotraj procesa evalvacije in spremljanja. Na to pa je treba vključiti še eno merilo v člen 106 in sicer merilo glede ambicioznosti in dosegljivosti nacionalnih ciljev, skladno z potrebo in dosledno uporabo intervencijske logike na osnovi razpoložljivih podatkov. Naslednja točka, oziroma naslednji seznam predlogov, okrepiti razdelek, ki zadeva upravljanje in usklajevanje. Pri tem je pomembna vsebina tudi tretje priloge, ko gre za vključevalni pristop in partnerstva potem oddelek, ki zadeva poenostavitev, ki je bolj ali manj usmerjen na države članice. Tukaj bi bilo treba jasno navesti razloge in relevantnost ciljev Evropske unije. Naslednja točka. Vključiti bi bilo treba zavezujoče priloge, ki zadevajo izobraževanje in sposabljanje javnih uslužbencev in pa deležnikov pri izvajanju strateških načrtov. In osma točka, vključevanje kontekstualnih kazalnikov in kazalnikov učinka pri sistemu poročanja in spremljanja. Samo kazalniki rezultatov, ki naj bi bili predstavljeni v poročilu, niso dovolj, to nikakor ne odraža realnosti situacije, vsaj ne na ustrezen način in zato mislim, da bi morali biti bolj ambiciozni tudi v tem smislu. Na to pa še naslednje točke, zadnje dve točke. Obvezen del poročila bi moral vključevati tudi neodvisno kvantitativno in kvalitativno javno oceno, uh, ki bi jo morali izvesti ne le na strani Evropske komisije, torej tudi izven tega konteksta, na nacionalni ravni. Na to pa še zadnja točka. Nek obvezen del tehnične pomoči bi moral biti uporabljen za to, da bi vzpostavili analitično podporo za oblikovanje strateških načrtov. Zdaj pa še zadnja ugotovitev je za obdobje 2021 do 2027 bi morali predvideti nekakšno obdobje uvajanja za strateške načrte SKP in takrat verjetno ne moramo pričakovati nobenih izboljšanih rezultatov. Ta spektr sprememb je tako velik, da moramo o tem razmišljati bolj dolgoročno. Še posebej pa je treba podariti kolektivno učenje in izgradnjo sistema. Na to pa še zadnji vidiki so zakonodajalca morate ugotoviti, kateri model za doseganje rezultatov ne bi dosegli politično gledano. Se pravi, o tem se morate pogovoriti v Evropske komisije, Evropski svet in parlament. Če je cilj zagotoviti več politične odgovornosti in fleksibilnosti, potem je treba ravnati s tem skladno, torej poskrbeti za transparentnost, vključevanje deležnikov in pa za vedno večje upiranje na dokaze ter razvijanje pozitivne konkurenčnosti med državami članicami. Strateški načrt bi moral postati nekakšen korak na poti do okrepljene zmogljivosti in prevzemanja odgovornosti za to politiko dolgoročno. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Zdaj pa besedo dobi strokovnjak iz Univerze v Wageningu, gospod Jungnel. 15 minut imate na voljo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci, hvala za povabilo, da lahko prispevam k razpravi o novih predlogih SKP. V svoji predstavitvi se bom osredotočil na neposredno plačila in pa intervencije, ki zadevajo razvoj podeželja, to je torej naslov 3 zakonodajnega predloga v luči izzivov in naše študije smo ponazorili, da obstajajo velike izzivi na ravni prihodkov kmetij, pa tudi na ravni izpolnjevanja okoljskih podnebnih ukrepov in razvoja podeželja. Vse pa to seveda razlikuje glede na regijo. Treba je upoštevati tudi heterogenost med državami članicami. To pomeni, da moramo v luči teh izzivov ocenjevati tudi predlagane ukrepe, ali bomo s temi ukrepi res dosegli zastavljene cilje. Že na samem začetku pa je jasno, da potrebujemo pri krojen pristop, ki bo upošteval, upošteval raznolikost. Kot je povedal moj kolega, moramo upoštevati tudi pristop subsidijarnosti. To bi bilo lahko koristno, če bi želeli politiko bolj prilagoditi tej usmeritvi. Seveda ima to tudi nekatere negativne plati, to bi lahko vodilo tudi v nekatere manj zaželene situacije. Osredotočil se bom na tretji naslov, ogledali si bomo instrument za predlagane intervencije, še posebej v razmerju do trenutne SKP. Treba je ugotoviti, kako stvari delujejo zdaj, treba je ugotoviti, kaj se bo spremenilo in kaj je novo v tem predlogu treba razmišljati tudi o potencijalu teh ukrepov in ali nam lahko o tem povedo tudi kaj izkušnje, ali nam o tem pove kaj literatura in ali obstajajo kakšna priporočila glede načina izvajanja te politike, ali je treba poskrbeti za izpolnjevanje nekaterih pogojev in na koncu bomo predstavili še priporočila. Dovolite mi, da umestim svoj prispevek. Tukaj vidite na osi y in na osi x. Tukaj imamo nekakšne cilje na horizontalni osi okolje, biotska raznolikost, na vertikalni osi pa prihodki kmeti. Više, ko ste na osi, bolje torej dosegate cilje. In to, kar je ravno kar povedal kolega, zadeva ravno ta premik, ki je ponazorjen za zeleno puščico, iz niže ravni do više ravni doseganja ciljev preko izvajanja nove politike. No, jaz sem se pa bolj sredotočil na instrumente, to so bolj ali manj ti vektori. Primeral bom različne instrumente in skušal predstaviti, v kolikšni meri lahko prispevajo k doseganju različnih ciljev. In ta okvir, ki je poimenovan po Frisu in Timbergeru, nagrajenca oziroma prejemnikov Nobelove nagrade. To je bilo vse zasnovano zato, da bi dosegli raznolike cilje z kombiniranjem različnih ukrepov. Začeli bomo z neposrednimi ključili. Najprej nekaj pripomb, glavnih pripomb, potem bomo pokomentirali še razvoj podeželja, na koncu pa bomo predstavili še nekaj priporočil za razpravo. Thank you kjer bi lahko stvari izboljšali. Najprej neposredno plačila, podpora prihodka kmetij. Tukaj je situacija še posebej slaba zaradi neenakosti. 20 odstotkov neposrednih plačil gre kmetom. Zakaj? Zaradi tega, ker nimamo nekega ekvalizatorja za neposredna plačila po celotni Evropski uniji. No, če bi se to zgodilo, bi pravzaprav 86 odstotkov neposrednih plačil šlo 20 odstotkom kmetom in na ta način ne bi poskrbeli za to vprašanje neenakosti. Potrebujemo torej boljša merila, ki bodo osredotočena na upoštevanje potreb. Če želimo poskrbeti za to, da bomo bolje usmerjali neposredna plačila. In na ta način bomo lažje dosegali tudi druge cilje. Nova SKP temelji na hektarjih, ne upošteva torej toliko potreb ali pa samih kmetov in to lahko le v določeni meri reši težave. V določeni meri sicer jih rešuje, zaradi tega, ker smo predvideli tudi zgornje omejitve, capping, ampak le v omejenem obsegu. In tudi Evropsko računsko sodišče je v nedavnih priporočilih, v posebnem poročilu, opozorilo na to težavo. Potem pa imamo še nov element v teh neposrednih plačilih, ekosheme. In to je zelo zanimiv sklop ukrepov, ki omogočajo podeljevanje nekakšnih nagrad ali bonusov kmetom na osnovi izvajanja okoljskih in podnebnih ukrepov. Torej, to neko pozitivno filozofijo je mogoče širiti preko izvajanja teh instrumentov. To razumem, vendar pa še vedno ni popolnoma jasno, kako naj bi to izvajali na ravni držav članic. Države članice morajo oblikovati te predloge ta predlog torej ima veliko potencijala, ampak stvari so popolnoma odprte. Nam pa to omogoča tudi razširitev potencijala v smislu kritja ukrepov ekosheme. Ekosheme so nekakšno nadomestilo za plačilo po površini za vse tiste kmete, ki presegajo neko temeljno situacijo. Naj predstavim primer. Imamo en pogoj glede nadzora hranil v prsti. V ekoshemi bi lahko kmetje na osnovi teh ukrepov izboljšali svojo okoljsko situacijo, zato ker bi potem dobili neko nagradno točko, zaradi česar bi bil ta sistem še bolj usmerjen v rezultate. To ima nekaj potencijala, ampak to bo zahtevalo tudi več fleksibilnosti, fleksibilnosti v smislu uporabe tega instrumenta. Če bomo imeli to novo orodje za kmete, potem se morajo kmete naučiti tudi, kako naj to uporabljajo. Kmete bi bilo treba torej vključiti v nekakšno usposabljanje, izobraževanje, specifično za to orodje in tudi, če se udeležijo tega izobraževanja, usposabljanja, bi jih morali za to nagraditi. Tako bo instrument bolj uspešen. Še nekaj, kar je povezano s porazdelitvijo neposrednih plačil, je instrument omejevanja. V predlogu je omejevanje zapisano, ampak po našem mnenju takšno omejevanje ne bo učinkovito vsaj ne v trenutni obliki. Iz teh neposrednih plačil, ki jih prejme kmet, je mogoče odšteti določen znesek za vse plače za delavce, pa tudi za vse nastale stroške, tudi v smislu skrbi za družinske člane če se izvede takšen odbitek, pravzaprav tukaj sploh ni mogoče izvesti nekakršnega omejevanja v tem smislu. Predlagani instrument torej sploh ne bo dovolj učinkovit. Na to pa vezana podpora za prihodek, usmerjena v trajnost. V trenutni SKP gre torej za obliko plačila, ki ne bi vzpravljala pomagale specifičnim sektorjem, ki se soočajo z težavami. To bi pomenilo, da bi se ta instrument uporabljalo na usmeren način. Tako kot je zdaj predlagan ta instrument, je jasno, da ne gre za nobeno korenito spremembo v primerjavi s trenutno SKP, ampak trenutna SKP nam daje vedeti, da podeljevanje te vezane podpore za kmete ni dovolj nediskriminatorna. Včasih se ta instrument uporablja precej generično in potem tudi ni jasno, zakaj ne bi bil celotni mlečni sektor v Francije upravičen do tovrstne podpore. Ne vem. Če se odločimo za uporabo tega instrumenta, je treba pri tem upoštevati tudi načelo specializacije proizvodnje V Evropski uniji bi si želeli seveda tudi učinkovite proizvodnje, čim cenejše proizvodnje in to bi pomenilo, da zaradi visokih stroškov v nekaterih regijah takšne proizvodnje ni, v drugih pa, zato je treba poskrbeti za nekakšno ravnovese med usmerjeno podporo prihodku in pa po drugi strani načelom enotnega trga. Na to pa še pomisleki glede enakih pogojev vezani na tudi, ki so vezani tudi na neposredna plačila. Okrepitev pogojevanja, tukaj gre za nekakšno temeljno situacijo in poleg pogojev na skladnosti, Imamo še nekatere dodatne ukrepe, naprimer za ozelenitve, kakorkoli že države članice se same odločijo, kako naj določijo to temeljno izhodišče. To se lahko razlikuje med državami članicami in zaradi tega pogoji morda niso enaki. Na to pa še plačila iz ekoschem. Ta plačila so organizirana kot plačila po površini, torej po hektarjih. In to lahko zajema vse stroške, pa tudi nekakšno plačilo po hektarju. Zaradi česar lahko pride tudi do prekomernega nadomestila ali pa plačila za kmete. Tudi to je treba popraviti. Na no, to pa še podnebni ukrepi. Tukaj lahko predvidimo znotraj ekosheme več možnosti za izboljšanje podnebnih ukrepov. Predlog je predvsej omejen v smislu smernic za države članice na področju izvajanja podnebnih ukrepov. In glede na to, da je to zelo pomembno, tega ne bi pričakoval. Potem pa še politika razvoja podeželja. Mislim, da so tukaj spremembe relativno omejene, majhne, kot je povedal kolega. Stvari že bolj ali ne delujejo skladno s tem modelom, tudi z novim modelom doseganja rezultatov, kar zadeva cel sklop ukrepov za razvoj podeželja. Mislim, da gre tukaj za zelo podoben sistem, kot ga imamo v trenutni SKP in to zajema širok obseg ciljev. Devet specifičnih ciljev SKP imamo in če si to ogledate, hitro ugotovite, da lahko z vsemi temi instrumenti dosegamo te cilje. Imamo recimo ekosheme, potem pa tudi agriokoljske ukrepe in popolnoma jasno se mi zdi, da so ti ukrepi čisto dovolj, da lahko države članice izboljšajo doseganje specifičnih ciljev SKP. In skladno z prej predstavljenim teoretičnim okvirom je to eden od prvih ciljev da se oblikujejo ustrezni ukrepi. Mislim, da smo to merilo izpolnili. Potem pa še naložbene intervencije. Tudi to je zelo pomembno vprašanje. Z investicijsko podporo je mogoče spremeniti tudi strukturo oziroma dolgoročno vzdržnost kmetijskega sektorja. V smislu neposrednih plačil lahko vidimo, da so kmetije v povprečju zelo odvisne od teh schem. Več kot 40 odstotkov. To dolgoročno ni dobro, želimo si, da bi se kmetije postavile na lastne noge, zato je treba izboljšati tudi strukturo na ta način, okrepiti dolgoročno situacijo. Na to pa še mladi kmetje znotraj razvoja podeželja. Poskrbeti je treba predvsem doseganje zahtev Svetovne trgovinske organizacije, upoštevati pa tudi potrebe. Včasih enostavno rečemo, potrebujemo več mladih kmetov, ampak v nekaterih regijah je jasno, da je kmetijska struktura zelo fragmentirana. Če obstajajo velike težave pri majhnih kmetijah, potem je treba morda razmišljati o tem, da ali ne bi bilo dobro, da bi se tega vprašanja lotevali integrirano. To bi bilo treba izboljšati. Na to pa še upravljanje s tveganji, to mora postati del širšega pristopa v smislu. Zagotavljanja doslednosti, pa tudi upoštevanja heterogenosti naravnih držav članic in regij. To zadeva tudi izmenjava informacij, treba je tudi torej okrepiti cilje inovacije. Obenem je treba razširiti tudi svetovalne storitve. Zdaj pa še priporočila. Najprej omejevanje. Zakaj bi morali poskrbeti? Najprej bi morali normativno izračunati vsega, delo na kmetijah in to primerjati tudi z omitvami za nadomestila. 50 tisoč evrov neposrednih plačil imamo naprimer zdaj, <clears throat> potem je tam postavljena meja, ampak temu je od tega treba odšteti tudi plače. Jaz bi predlagal nekakšen normativni izračun dela na kmetiji. Imate torej standardni output z neke kmetije, za posameznega delavce potrebujete recimo 50 standardnih delovnih enot na delavce, če bi imeli nekega kmeta, ki bi imel nekakšen dvojni iznos dela, bi lahko rekli, da je to kot, da bi zaposlovali dva. In na osnovi tega bi določili tudi zgornjo omejitev, namesto da to dejansko vežemo na število zaposlenih na kmetiji. In to lahko vodi do veliko višjega izračuna. Če bi uporabljali trenutno metodo, bi to vodilo do kar precejšnjega odštevka teh zneskov. Potem pa drugič, če so te zgorne omejitve namenjene boljši porazdelitvi prihodkov, potem tista plačila, ki jih izplačujemo kmetom, se izplačujejo zaradi ekoshem in pa izvajanja podnebnih ukrepov, potem mislim, da tega ne bi smeli omejevati. Tukaj ne gre torej za primarne namene prihodka, ampak za druge namene. Moj drugi predlog torej je, da ne bi smeli imeti nekakšnega zavezujočega predpogoja za odštevanje plač. predvsem pa bi bilo bistveno, da bi izuzeli plačila, ki so usmerjene v doseganje drugih ciljev, naprimer okoljskih in podnebnih ciljev. Lahko bi razmislili tudi o nekakšni omejitvi za delež prihodka, ki se ga lahko podeli za proizvodnjo. Če imate v neki državi nek celotni sektor, ki potrebuje vezano podporo za prihodek, potem verjetno ne uporabljamo instrumenta na pravi način. Glede mladih kmetov je predlog dober, ampak verjetno bi morali bolj uskladiti merila glede trajnosti. In imamo tudi dobre razloge za to. Odpraviti je treba težave zaradi neskladnosti z zahtevami. STO, zato je treba poskrbeti tudi za trajnost. Na to pa še ekosheme. V trenutni SKP je 30 odstotkov obvojnice za neposredna plačila povezane z ukrepi za ozelenitev. To ni bilo dobro povezano s trudom. Zdaj imamo ekosheme, ampak v to niso ugrajena nikakršna varovala. Morali bi uvesti nekakšna varovala, morda ne 30 odstotkov, ampak 15 odstotkov, tako da države članice ne bodo le zavezane izvajati te ekosheme, ampak da bomo morali tudi investirati kar nekaj sredstev v to. Namesto, da smo vezani le na hektare, mislim, da moramo biti vezani tudi na izvajanje ukrepov, ko gre za financiranje. Omenil sem, naprimer, izobraževanje in usposabljanje. Uh, ali pa recimo, da se kmetje udeležujejo schem zasebnega certificiranja za više standarde pri živinoreji ali kaj takega, kar sicer ne bi vodilo do ne vem koliko večjih donosov na trgu, ampak že to, da bi se tako izobraževali in poskrbeli za više standarde, kar ima vrednost za družbo, to bi že prav gotovo pomenilo, da bi morali kaj izplačati. Če se ogledamo, poročilo Evropskega računskega sodišča glede transparentnosti in pa samega izbora projektov, so nas že v tem poročilu upozorili na kar nekaj nepravilnosti in to bi bilo treba izboljšati. To bo zahtevalo tudi več konkretnih smernic znotraj zakonodaje. Investicijska podpora ne bi smela biti usmerjena v neproduktivne naložbe. No To je ta instrument, kjer je treba krepiti tudi inovacije. Področje inovacije je zelo pomembno. Če si ogledamo še podjetja izven kmetijskega sektorja, je v povprečju delež proračuna usmerjen v raziskave in razvoj 5 odstotkov, v številnih drugih podjetjih pa je ta delež veliko višji. V primeru kmetij je v inovacije usmerjenih le približno 1 odstotek sredstev. Morali bi torej ugraditi nekakšno varovalo glede minimalnega deleža proračuna, ki se porabi za inovacije. Mm, uh, Govoril sem že o vprašanju skladnosti z uh, STO, potem uh, upravljanje za tveganje. Tukaj potrebujemo širši pristop. kar se tiče upravljanj tvegan? Pri trenutnih ukrepih ugotovimo, da je upravljanje tveganja še pod eh, pričakovanim pragom. Dobro bi bilo, če bi države članice imele možnost, da napravijo določena zavarovanja za zavezujoče. Kajti, če tega ni, potem to lahko pomeni, da mora EU posredovati, ko se pri pojavi veliko tveganje. Lahko bi predvideli določen znesek, ki je povezan za upravljanje tvegan. In pa potem še uh, enakovredno izhodišče. Govoril sem že o osnovi, o, o ekoshemah. Ja, na vseh teh področjih bi se lahko izognili skritim subvencijam in zagotovili enako izhodišče za vse, torej level playing field. In še končna pripomba v zvezi z finančne plati. Kar se tiče evalvacij, se mi zdi drugi steber precej učinkovit pri, ko gre za evalvacije. Pri trenutnem predlogu, predlogu pa obstaja tveganje, da bi zmanjšali znesek, ki je namenjen drugemu stebru, korist prvega stebra. Temu bi se želeli izogniti. In pa še končna točka. Potrebujemo tudi ukrepe na področju biotske raznovrstnosti, kaj je tako ključnega pomena za trajnostno kmetijstvo. S tem sem zaključil. Hvala. Tyle ja, tyle. Bardzo, bardzo dziękujemy. Najlepsza chwała. Dziękuję i proszę kolejnego. Chwała. Želel bi se vam zahvaliti in prosim naslednjega vornika, da spoštuje čas za govor. To je gospod Tomaš Garcia Askarate. 15 minut imate na voljo, izvolite. Mikrofon, prosim. Muchas, muchas gracias. Voy a hablar en, en español como hijo de intérprete. Hvala, govoril bom eh, špansko. Kaj ti sem sin tolmača in uh, tako bodo morali delati vsi, tudi angliška kabina. Drugače je življenje prelahko za njih. Hvala lepa, da ste me povabili. Hvala vsem tistim, ki ste danes tukaj prisotni. To je struktura moje predstavitve na hitro. Omil se bom na čas za govor 15 minut. Ehm, predlagam mm, manjše število sprememb, kar se tiče sud. Um, no, nekatere spremembe so seveda dobrodošle, potem uh, dobra je tudi izboljšava pravil v zvezi z uh, geografskimi oznakami, to je dobro, potem tudi eh, strukturni ukrepi v sektorjih, kot je sektor vina, tudi to je pozitivni element. Potem dobro je tudi, da smo ohranili proračun za operativne programe za sadje in zelenjavo, brez eh, proračunskih omejitev, tudi to je pozitivni element, potem možnost podaljšanja operativnih programov na druge sektorje je spet pozitivni element. Sprememb je tako malo tudi zato, ker smo z eh, novo uredbo o eh, enotni sud sprejeli številne pozitivne spremembe. Pri tem je pomembno vlogo igral tudi Evropski parlament. No, vse skupaj pa je okrepila tudi nedavna sodba o NDV, sodba Evropskega sodišča. Vem, da ste o tem že razpravljali in zato ne bom eh, ponavljal podrobnosti v zvezi s to sodbo. Jaz se z njo popolnoma strinjam. Veliko je torej tukaj pozitivnih elementov. In želel bi kar takoj spregovoriti o 28 predlogih. Želim si, da bi razmislili o teh predlogih osem jih nima nič opraviti za uredbo, so pa po mojem mnenju pomembni. 21 eh, ali 20 predlogov pa ima opraviti z eh, uredbo. Prvič, treba je podpreti parlament pri njegovi zahtevi o večletni rezervi. O tem smo že večkrat govorili. Eh, res je, da je kmetijstvo še vedno nepredvidljivo in zato nujno potrebujemo rezervo za kmetijstvo. Kar se tiče nepravičnih eh, trgovinskih praks, ste sprejeli. Tukaj mnenje Pavla Kastra in to je seveda ključnega pomena. Če želimo, da bi akteri vzdolž prehrambene verige imeli dostojne dohodke. Parlament je v svoji resoluciji zahteval tudi podporu razvoju kratkih verig, kratkih trgov. Eh, Zauzemamo se za politiko kakovosti, za ekološko kmetijstvo, za organsko kmetijstvo. Vse to je namenjeno temu, da bi diversificirali tveganja znotraj same proizvodnje. No in uh, kratke verige so tukaj zelo pomemben element. Potem potrebujemo tudi uh, predhodne oziroma preventivne prihranke. To je povdarila tudi komisija v svojem sporočilu. Eh, takšni predhodni prihranki so pomembni. V številnih eh, državah ehm, so davki bolj naklonjeni vlaganju kot pa, eh, kot pa prihrankom, namesto da bi podprli tudi preventivne prihranke. Potem mislim, da bi bilo dobro tudi, tudi da bi poskrbeli za diversifikacijo ehm, proizvodnje in pa za eh, kolobarjanje. Tudi to je pozitivni element, ki ga je treba podpreti. No, eh, neka tema, ki pa se meni zdi pomembna, pa je v predlogu odsotna, je naslednja. Uredba o enotni sud predvideva kar nekaj pozitivnih elementov za skupaj za majhna cene velika podjetja, ampak mislim, da bi morali v to vključiti tudi komercialne organizacije proizvajalcev, torej tiste, ki imajo dovoljšen promet za to, da bi lahko prispevali k eh, ravnotežju v prehranjevalni verigi. Ne moremo kaznovati tistih proizvajalcev, ki so uspešni pri svoji organizaciji eh, in da bi jih s tem uh, izključili iz kategorije mikropodjetij ali pa majhnih in srednje velikih podjetij. Potem treba je financirati eh, operativne sklade že, od, že v prvem stebru. Tukaj so predvideni tri odstotki, meni pa bi se zdelo bolj smiselno to nekako predvideti oziroma vezati na operativne sisteme. V moji državi imamo podporo, ki je vezana na vino, torej eh, nekaj evrov na vsak eh, grost ampak boljše bi bilo za dohodek v tem sektorju, če bi to pono, pomoč ponudili organiziranemu sektorju oziroma neki organizaciji proizvajalcev, torej nekemu strokovnemu znužanju, zato da bi se. Uh, da bi oni lahko potem razpolagali s to pomočjo. Jaz predlagam združitev, torej zvišanje treh odstotkov in pa združenje zavezano pomočjo. Kar se pa tiče računovodstva, jasno je, da ne moremo retraktivno interpretirati uh, odločitev in sklepov, ki so bili sprejeti pred uh, par leti. To je jasno in to je morala bolj podariti v svojem sporočilu tudi komisija. Sedaj pa teme, ki so bolj povezane z uredbo. Štiri teme, ki so zame bistvenega pomena. V težkih proračunskih trenutkih bi morali biti ambiciozni pri vsem, kar nima proračunskega stroška in kar ima eh, v pozitivni vpliv na dohodek kmetov in pa na njihovo dobrobit. Ambiciozni moramo biti tukaj. Treba je tukaj predvideti kar največjo eh, paleto možnosti. To je ugotovilo tudi sodišče v sodbi o endivi. In sicer eh, te možnosti morajo biti na voljo zato, da lahko kmetje izbirajo med njimi. Potrebujemo kar največ inštrumentov. ki bojo skupno kmetijsko politiko deloma ščitili pred eh, politiko konkurence. Te možnosti morajo biti izključno navedene v besedilu uredbe. In jaz imam predloge v zvezi s tem. In sicer, Na področju zbiranja podatkov je komisija napredovala, sedaj imamo štiri sektorske uh, observatorije. Vse skupaj je postalo veliko bolj pregledno, ampak morali bi se premakniti v smer Evropskega observatorija kmetijskih trgov. Na ta način bi lahko zbrali več uh, koherentnih informacij o uh, posamičnih sektorjih. V zvezi s tem je bila pripravljena študija na zahtevo parlamenta. Gre za študijo o zadrugah. Mislim, da bi morali imeti več statističnih podatkov o eh, industriji eh, prehranjevalne verige, o zadrugah, o posamečnih sektorjih. Potrebovali bi tudi statistiko o ekoloških proizvodih, In tukaj bi komisija morala tudi pripraviti periodična poročila o tem. To bi prispevalo k preglednosti trga. Kar se tiče javnega posredovanja, potrebujemo sistem zgodnega opozarjanja na osnovi rednih poročil komisije o problemih, ki bi se lahko pojavili na trgu. Trenutni sistem, trenutna uredba predvideva, da lahko komisija poseže v določenem trenutku, če se pojavi potreba potem. Torej vse skupaj je preveč nejasno definirano. Mi moramo jasno definirati, kaj je tveganje. To smo naredili pred nekaj leti v poročilu Barahi. Uh, In eh, povedali smo, da moramo vnaprej vedeti, kaj točno bo naredila administra administracija v primeru neke krize ali pa tveganja. Videli smo to na primeru trga sladkorja. Eh, tukaj je, obstaja veliko sivo območje. Vedeti moramo, kako in kdaj pride do eh, javnega posredovanja na trgu. V tem smislu moramo tudi revidirati referenčne cene, ki obstajajo v sektorju. Nekateri te uh, želijo povišati, morda v nekaterih primerjih ja, ampak v nedavni študiji o mleku se je pokazalo, da bi morali pravzaprav znižati ceno mleka v prahu in da bi morali dvigniti ceno um, tekočega mleka. Se pravi, revidirati je treba te referenčne vrednosti, ob tem eh, moramo ohraniti možnost javnega posredovanja kot varovalno mrežo. Eh, predvsem pa moramo ohraniti pregled nad trgom. Eh, to se je zgodilo tudi v primeru sektorja sadja pred nekaj leti. Potem organizacije proizvajalcev. To je predlagal Dantan v svojem zadnjem poročilu. Uh, sodišče je to potrdilo. In sicer jasno je treba razlikovati med tem, kaj so komercialne organizacije proizvajalcev, to so podjetja, ki so popolnoma zaščitena. Uh, to je pokazalo tudi sodba o endivijah. Te moramo ločiti od drugih organizacij, od drugih pogajalskih skupin, ki so lahko nekaj eh, koristnega. Imeli smo dobre zglede na področju recimo eh, trga govedine ali pa trga mleka. Ampak teh se ne dotika ta sodba o NDV. To so eh, organizacije, ki so koristne, ampak to niso komercialne organizacije proizvajalcev. Organizacije proizvajalcev morajo biti opolnomočeni za to, da lahko prilagajajo eh, ponudbo po vpraševanju brez kakršnekoli predhodne odobritve strani komisije. OPEji morajo imeti možnost, da lahko, če je to potrebno, kaj umaknejo iz trga. Ta mandat bi jim morali dati. Na podoben način podjetje lahko določa cene, kakor želi. Jasno mora biti, da lahko komercialne organizacije proizvajalcev imajo lastno cenovno politiko. Če ne more prodati po določeni temi, eh, po, po določeni ceni, potem mora imeti možnost to ceno prilagajati ali pa ne prodati. treba je priznati ulogo organizacij proizvajalcev. E, ta e, postopek avtorizacije teh organizacij ne sme biti preveč dolg. Ko govorim o organizaciji proizvajalcev, govorim o komercialnih e, organizacijah proizvajalcev druge organizacije so druga zgodba. Te organizacije so v novem predlogu predvideni, ampak niso upoštevane vse oblike organizacij. V Španiji so organizacije predvsem regionalne, ampak ko prihajajo člani iz različnih regij, potem je nadzor v rokah uh, države. Eh, torej, realnost današnje Evrope je Evropa podjetij. Danes so podjetja um, pogosto čezmejna, ampak to je potem nočna mora za regije, ki morajo regulirati te organizacije. Čeznacionalne uh, eh, organizacije morajo zato biti neposredno odvisne od komisije, tako kot so uh, medregionalne organizacije v Španiji odvisne od centralne vlade lahko torej gre za organizacije iz eh, različnih regij ali pa iz različnih držav, morajo operativni programi predvideti možnost čez nacionalnih dejavnosti. Sicer bi lahko te organizacije naletele na blokado. No, eh, takšne organizacije proizvajalcev bi morale imeti možnost nastajati tudi na pobudo organizacij proizvajalcev, kajti lahko imamo organizacije organizacij proizvajalcev. In to v tem trenutku ni predvideno. Torej obstaja možnost, eh, tako združevanja organizacij kakor tudi eh, združevanja različnih panog. Ja, to so zelo konkretni predlogi. Mislim, da lahko dobro služijo za to, da bi bili čim bolj ambiciozni na, pod, na področju, kjer ni proračunskih stroškov. No in pa potem uh, sem pripravil še en predlog na osnovi knjige Pavla Kastra, no on je odšel, ampak njegova knjiga mi je ostala. In sicer on govori o tem, da je zasebno upravljanje tvegan inštrument za pomirjanje trgov. Zasebno posredovanje lahko deluje samo preventivno. Ne samo, da moram biti to vnaprej odobreno, ampak jih mora komisija to celo podpirati. Torej, treba je delovati preventivno, ne pa takrat, ko gost že gori to je dobro, pomembno je, da podpremo preventivne ukrepe. Prav tako bi morali predvideti posredovanje v primeru kriz in pa v primeru moje na trgu. To je sedaj predvideno za določene vrste sira, ampak vse skupaj bi morali razširiti na tiste sektorje, ki želijo kakovostne proizvode. Tudi oni bi morali imeti možnost uporabiti ta inštrument. Združenja oziroma organizacije proizvajalcev in pa mednacionalni eh, mednacionalne organizacije proizvajalcev bi morali imeti možnost se povezovati tudi z organizacijami zunaj Evropske unije. No in pa še zadnje, zato da bi to lahko delovalo, je treba razširiti pravno osnovo uredbe in sicer bi morali skratka razširiti pristojnosti organizacij proizvajalcev in pa čeznacionalnih organizacij proizvajalcev tudi zato, da bi se lahko eh, ti lažje borili proti tako imenovanim freeriderjem. V tej hvili prejdemo do odpovedi pani panov poslov. Hvala lepa. Sedaj pa bomo imeli razpravo. Gospod Ardoš, gospod, eh, gospa Gilero, Hojboš, Dosantoš, Senra. Želi še kdo govoriti? Gospod eh, Flanagan, Kalinovski? Če boste se sedaj javili k besedi, bo lažje razdeliti čas za govor. Še gospod Trope se javil. Prej smo tako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 največja nevarnost v zvezi z um, modelom doseganja rezultatov je potreba po predhodni avtorizaciji komisije. To po mojem mnenju krši pogodbe in to je tudi politično gledano nespremljivo. Evropska komisija ne more odločati o tem, kateri kmet dobi neposredna plačila in kdo ne in pod kakšnimi pogoji. To se dotika srčike naše skupne kmetijske politike. To mora biti v pristojnosti parlamenta in sveta. Imam dve vprašanji za strokovnjake in sicer, kakšna je vaša eh, pravna ocena te situacije in kaj bodo po vašem mnenju o tem mislili kmeti? Nekatere države članice tukaj zahtevajo zunanjo konvergenco ampak eh, ni možno to doseči na račun drugih evropskih kmetov. Bolje bi bilo, če bi imeli svež eh, zunanji vir financiranja za to. Nepravično bi bilo, če bi sredstva jemali državam članicam, ki predstavljajo 90 eh, do 100 odstotkov v EU, da bi bili oni edini, ki bi financirali zunanjo konvergenco. To ni spremljivo. Kakšno je vaše mnenje o tem? Hvala lepa, gospa Gilera. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vse tri predstavitve so bile izredno zanimive in zelo koristne. Želela bi spregovoriti v zvezi z prvo predstavitvijo gospoda Erjavca. Vi ste, pre, vi ste rekli, da je model doseganja rezultatov, ki ga je predlagala komisija, lahko prispeval k legitimnosti uh, skupno kmetijske politike. Prosim, da nekoliko bolje pojasnite, kaj ste mislili s tem. Morda je to res, ampak ne vem, kaj ste mislili s tem. O kakšni legitimnosti ste govorili? Dobro. Morda bi to lahko prispevalo k legitimnosti in uh, enostavnosti, če bi o tem odločale tudi države članice in ne samo komisija. in pa potem še tveganja na notranjem trgu, ki jih lahko povzroči ta model doseganja rezultatov. Gospod Jungenel, jaz se ne strinjam z vami glede tega, kar ste povedali o zgornjih mejah. Jaz mislim, da morajo obstajati zgorne meje. Tukaj gre tudi za etično vprašanje. Jasno bi morali imeti možnost izmeriti in imeti nadzor na to, kam gredo javna sredstva. V moji regiji in pa v drugih delih Španije obstajajo um, obrati z urednostjo. 500 uh, evrov. Torej, tukaj moramo imeti nekakšne zgorne meje. In pa potem tudi, ko gre za uh, subvencioniranje zaposlovanja. 60 tisoč do 70 tisoč je tukaj predlagala komisija. V nekaterih državah, kjer obstajajo eh, velike obrati, bi pač morali imeti to zgornjo mejo. Kar se pa tiče socialnih prispevkov, v, tudi kar se tiče socialnih prispevkov na podeželskem prostoru. In pa še Tomaš, kako se vidi, da poznaš eh, to temo suta? Moram pa reči, da se ne strinjava glede vsega. Vidi se, da pozn, poznaš posebne značilnosti posamičnih sektorjev, ampak imam konkretno vprašanje. ko praviš, da bi morali poenostaviti proces priznavanja, ampak kako bomo v državah in v Evropski uniji se soočili z dejstvom, da neko komercialno podjetje lahko vključuje tudi uh, njene partnerje uh, in velja za organizacijo proizvajalcev, je ja pa hkrati tudi lastnik tega podjetja. Tukaj uh, bi v Španiji rekli, da smo kokoške zaupali lisici. Eh, ali lahko pojasniš, kako si, si predstavljal takšno organizacijo? Hvala lepa. Hvala lepa za te zanimive predstavitve. Pravzaprav ste potrdili številne moje bojazni. Vsi ste govorili o tem, da je tukaj veliko dobrih namenov, ki pa niso dovolj eh, jasni, dovolj natančni. Govorili ste o pomankanju zmogljivosti v državah članicah. Torej, tudi zato moramo pričakovati, da bo. da bodo ostajale razlike tudi na področju izvajanja in da bi na ta način lahko prišlo do šipkejše skupne kmetijske politike. Jaz pogrešam kvantitativne podatke, da bi rekli, toliko in toliko mora iti v socialne, za socialne zadeve, toliko in toliko za okolje in tako naprej. Vse skupaj je preveč nejasno zastavljeno in na ta način uh, gospodarskih, socialnih in eh, okoljskih ciljev ne bomo dosegli ali pa bodo ti celo postali protislovni. Lahko bi se zgodilo, da bi države članice na podlagi svojih preferenc pač izvajale to zakonodajo vsaka po svoje. Se pravi, strinjam se z številnim, eh, z veliko tega, kar ste povedali. In pa še nekaj v zvezi z ekoshemami. To lahko izvajamo v obeh eh, stebrih, moramo pa jih eh, ponuditi tudi v prvem stebru. Ali resno menite, da bomo zmanjšali administrativna bremena, če bomo ekosheme uvedli v prvi, v prvi steber? To so programi, ki so podobni tistim v drugem stebru. To so programi, ki imajo tudi podobne mehanizme. Kdo bo potem uh, koristil te scheme, kakšen bo nadzor nad tem, in potem bomo imeli različne ponudbe v različnih stebrih. Ali bo to res prispevalo k manjšim administrativnim bremenom? Jaz mislim, da ne. Mislim, da potrebujemo veliko ponudb na področju okolja, podnebnih sprememb, tudi na področju socialne, eh, ampak če bo tukaj prišlo do velikega neravnovesja med različnimi državami članicami, nam to ne bo nikomor, eh, nam to ne bo pomagalo. Eh, Kaj ti ne nazadnje moramo vsi prodajati na istem trgu, imeli bi neenake pogoje in to je zelo problematično. Še potem upravljanje streganji na trgu. Tudi to ni dovolj jasno določeno v predlogih ni dovolj, da predvidimo zavarovanje v primeru odpovedi trgov. Ne, moramo se pobrigati za trge. Za trge. Neposredna plačila so eno, ampak glavni dohodek podjetja, obrata, bi moral temeljiti na prodaji proizvedenih izdelkov. In pa še zadnja pripomba v zvezi z zgornjimi mejami. Tukaj se strinjam z vami, to bo postal brezobi tiger. če bomo lahko izračunali fiktivne stroške plač do 100 odstotkov, uh, ja, kaj bi se potem zgodilo, če bi rekli 50 odstotkov? Če jaz nekoga zaposlim na mojem podjetju, potem mora to koristiti podjetju. To ne sme služiti samo zato, da dobim subvencije. Tudi za podjetje bi to moralo biti smiselno delo, ki prispeva k dohodku in pa ki ima gospodarsko gledano smisel za nek. Uh, obrat. Tukaj bi morali razmišljati drugače. Hvala lepa, gospod Santos. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej najlepša hvala vsem današnjim gostom. Moram reči, da so bile te predstavitve zelo zanimive. Tudi kar nekaj predlogov ste ponudili. Sam bi se rad osredotočil predvsem na vprašanje, kako zmanjšati birokratsko breme, ki ga nosijo kmetje. Mislim, da so vse te upravne obremenitve predvsej problematične. Poslanci smo se veliko s tem ukvarjali, vedno smo trdili, da bi se morali kmetje osredotočiti na tisto, kar najbolje znajo in obvladajo, se pravi, da proizvajajo, da zagotavljajo visoko kakovostne, varne proizvode. Mi bi morali delati na tem, da birokratski postopki ne bodo breme za kmete. Birokratski postopki ne bi smeli biti neke vrste kazen za kmete, zato da potem v zameno dobijo podporo. Skratka, stvari je treba poenostaviti. Vendar se mi zdi, da bi morali tokrat storiti malce več. Ni dovolj, da zgolj trdimo, kaj bi želeli doseči. Države članice bi morale konkretno ukrepati. Sodelovati bi morale tudi z organizacijami proizvajalcev. Več fleksibilnosti potrebujemo na tem področju. Tako bodo države članice tudi prisiljene, da bodo na ravni držav storile več. Ne moremo govoriti o skupni politiki, če se naprimer izvaja na ravni držav članic različen nadzor. Kaj bodo nadzirale države članice, kaj bodo nadzirale agencije na evropski ravni, ne vemo. Moram reči, da sem kar malce zaskrbljen zaradi tega, ker si ne predstavljam, kako se bo ta nov model upravljanja izvajal v praksi. Bojim se namreč, da bo ta novi model prinesel še dodatno upravno obremenitev. Kako vi gledate na to? Zanima me predvsem to, kakšne posledice bo ta model imel zlasti na področju upravnih postopkov, koliko bo dodatno zapletel v postopke. Hvala. Madame Sanova. Gospa Senera. Eh, gracias. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila vsem trem gostom za podane predstavitve. Vprašanje imam za vse tri. Veliko časa govorimo o krizi, s katero se soočajo proizvajalci v kmetijskem sektorju. Uh, Potem je tu še težava, ker mladi odhajajo z podeželja, ukvarjamo se tudi s težavo staranja prebivalstva. O teh vprašanjih govorimo ne samo v našem odboru, temveč tudi v drugih odborih. Problem pa je v tem, da kmetje ne dobijo dovolj visoke plače za delo, ki ga opravljajo, če sem zelo neposredna. Zato me zanima, ali se vam ne zdi, da bi morali javne politike spremeniti na tak način, da bodo cene proizvodov postavljene v samo središče nove skupne kmetijske politike, da bodo lahko kmetje dobili ustrezne plače. Tudi znotraj skupne organizacije trgov bi se morali ukvarjati s tem. Za prvega govornika imam naslednje vprašanje. Vi ste govorili o nezavezujočih okoljskih dejavnikih v okviru trenutno veljavne zakonodaje, o katerih kazalnikih govorite, ali so pomembni z vidika blaženja podnebnih sprememb, ali je govor o kakšnih drugih kazalnikih. Potem ste omenili tudi posvetovanja, govorili ste o nečem, s čimer se sama zelo strinjam, namreč, da bi morali odločitve sprejemati skupaj. Zato me zanima, kakšno vlogo bi po vašem mnenju morale imeti organizacije podeželskih prebivalcev? Ne organizacije proizvajalcem, temveč podeželske organizacije. Mislim, da je zelo pomembno, da tem organizacijam, ki delujejo na podeželju, zagotovimo veliko večjo vlogo. Kar zadeva našega drugega gosta. Vi ste rekli, da so plače kmetov precej odvisne od javnih subvencij in da bi se moral ta model spremeniti. Sama se strinjam s tem, da bi morale cene proizvodov bolj vplivati na plače kmetov kot pa javna podpora. Rekli ste tudi, da bi morali zmanjšati kmetijske površine kjer se prideluje proizvode. Zanima me, kolikšna je idealna površina po vašem mnenju. Že 30 let poslušam namreč, da je treba povečati kmetijske površine. Namreč, ko govorimo o majhnih površinah, ne vem, kaj nam potem sploh še ostane, če jih bomo zmanjševali. Zato me res zanima, kakšna je po vašem mnenju idealna velikost kmetijskega zemlišča. Se vam zdi, da bi morali vplivati tudi na cenovno politiko, da bi na tak način odpravili to problematiko? Gospod Askarate, bi lahko vi povedali kaj več o tem, kako naj okrepimo zmogljivosti organizacij proizvajalcev. Namreč vi ste rekli, da bi morali razširiti pravila, ki veljajo za proizvajalce, tudi na njih. Hvala. Ja, vprašanje, ki se zastavlja, je res, kolikšna je idealna velikost kmetijskega zemljišča, ampak vse je odvisno tudi od pogojev. Gospod Kalinovski. Hvala lepa, predsednik. Nažalost nisem uspel prisluhniti vsem predstavitvam, za kar mi je žal bi vas pa rad na nekaj opozoril. Predvsem vprašanje naslavljam na predstavnike Evropske komisije. Danes se soočamo s težavo, ki jo predstavljajo prerasporejena plačila. Mislim, da bi morali bolj podpirati majhne kmetije, ampak istočasno se mi zdi, da bi morali pri tem upoštevati tudi člen 4 in člen 16. Tam piše, da države članice v svojih strateških programih opredelijo tudi to, kaj je aktivni kmet. Kdo je aktivni kmet? Je to tisti, ki dejansko dela na kmetijskem zemlišču. Potrebujemo natančno opredelitev s tem v zvezi. Problem pa je v tem, da če imamo neko teoretično opredelitev v praksi, se pa to izvaja na drugačen način se bo zgodilo, da bodo tudi tisti, ki niso kmetje, dobili subvencije. V okviru SKP-ja so pri nas zahtevali plačila v višini 1 300 tisoč evrov. In samo približno 500 oseb od 1300, ki so zaprosile za subvencije, so dejansko kmetje, ostalih 800 pa ima morda v lasti kakšnih deset hektarjev, ki so jih podedovali in ki jih sploh ne izkoriščajo kmetijske namene. Vseeno pa želijo tudi ti izkoristiti situacijo. Se pravi, nek kmet ima 80 hektarjev, recimo 40 hektarjev upravlja sam, in na teh hektarjih obdeluje zemljo, na preostalih 40 hektarjih pa nihče ne preverja, kaj se dejansko dogaja in ali kdo upravlja tam kmetijsko dejavnost. Vseeno pa ta kmet tudi za tistih 40 hektarjev prejme subvencije. Zanima me, kako se izvaja nadzor na tem področju. Ali bo kmet, naprimer, dobil subvencije zgolj za tista kmetijska zemlišča, ki jih jih ima v lasti in kjer opravlja kmetijsko dejavnost, ali bo prejel tudi subvencije za opravljanje kmetijskih dejavnosti na tistih zemljiščih, ki jih nima v lasti. Naprimer, v primeru suše kmetje ne morejo zaprositi za očkodnino ali nadomestilo na tistih zemliščih, ki jih sicer obdeluje, niso pa v njegovi lasti, ker bodo za te subvencije zaprosili lastniki. Skratka, meni se zdi ta situacija precej nenavadna. Zato se mi zdi, da bi morali vse zadeve nekoliko bolj podrobno preverjati. V nasprotnem primeru se bodo vsi samo grebli za sredstva in težko bomo govorili o legitimnosti instrumentov v okviru SKP. Hvala. Aha, aha. No, zamešal pa, navad, ja vsega ne razumem. no, zelo kompleksno ste tole zastavili, ne vem, če sem vas ravno najbolje razumel. Gospod Rope je naslednji. Ačiū gerbiamas pirmininkė ir ačiū už tai, kad jūs organizavo šitą seminarą. Manau... Hvala lepa. Gospod predsednik, tudi sam bi se vam najprej rad zahvalil za to, da ste sploh organizirali to srečanje. Mislim, da imamo zdaj idealno priložnost, da si izmenjamo mnenja tudi strokovnjaki s predstavniki akademskega sveta. Namreč nekaj časa imamo še na voljo za to, da obravnavamo posamezne predloge in sprejmemo odločitve, kajti želimo si, da bi prihodna SKP bila bolj naklonjena kmetom. Občutek imam, da je to naš skupni cilj. Po drugi strani pa moram reči, da sem kar razočaran zaradi predlogov, ki smo jih dobili na mizo. Samo 75 odstotkov se omenja stopnje konvergenčnosti v odnosu do evropskega poprečja. Včasih smo se pogovarjali o tem, da naj bi konvergenco dosegli leta 2013, ampak še vedno nismo tam, niti približno nismo dosegli zastavljenega cilja. Problem je v tem, da na nek način v Evropi vzpostavljamo različne razrede oziroma kategorije kmetov. Imamo prvorazredne, drugorazredne, tretjerazredne kmete in zdi se mi, da bi morali to problematiko razrešiti. Še ena pomembna zadeva. Ne glede na to, kako načrtujemo izplačila, če ne bomo imeli na voljo ustreznega mehanizma, ki nam bo omogočil, da se borimo tudi proti tistim, ki niso upravičeni do sredstev in sredstva terjajo, potem bomo težko dosegli cilje. Če se spomnite na krizo z Rusijo, kaj se je takrat dogajalo. Takoj, ko smo ponudili predlog, da kmetom ponudimo podporo, so takoj na trgih podali predlog, da naj se dvignejo cene. Zdi se mi, da bi morali nameniti ustrezne podpore kmetom, da bodo imeli ustrezne dohodke tudi v primeru takšnih kriz, zato da se nadomesti izpad prihodka kmetov. Slišali smo, da se na podeželju ljudje starajo, da se mladi izseljujejo. Starostna skupina 40 do 50 let je tista, ki bi morala, po našem mnenju, izbrati podeželje. Ampak ljudje v tej starostni skupini se ne bodo nikoli odločili za kmetijsko dejavnost, če od tega ne bodo mogli živeti. Želimo si, da bi v Evropi imeli na voljo kakovostna živila, kakovostne kmetijske proizvode, ampak ne pozabite, kaj se je zgodilo pred letom in pol, ko nam je v Evropi zmanjkalo masla. Ali smo res prepričani, da bomo do leta 2020 ali leta 2027 s pomočjo nove SKP dejansko zagotovili kakovostno hrano vsem državljanom? Še par besed o ekoshemi. Gre za nov predlog, ne vemo, kako natančno se bo izvajal v praksi, ampak sam že zdaj vidim težavo v zvezi s tem predlogom. Verjetno bodo enaki deleži veljali posod po Evropi, ampak v nekaterih državah bodo naprimer kmetje upravičeni do 50 evrov, v drugih državah do 150 evrov in ta schema bo veljala posod po Evropi na enak način. Če za primer vzamemo polskega in belgijskega kmeta. Ta dva kmeta se bosta soočala s popolnoma različnimi pogoji v okviru te nove ekosheme. Novi mehanizmi, novi podporni ukrepi bi morali biti financirani na enakovreden način, kajti kmet, ki živi v revnejši državi, mora običajno doseči več. Hvala. Ja, Hvala lepa, kolega. predstavnikom komisije prej še nisem izrekel dobrodošlice, niti jim še nisem dal besedo. Namestnik generalnega direktorja je z nami, sem pa kot kaže pozabil na gospoda Flanagana, ki je prosil za besedo. Izvolite. Right, no. Ja, res ste pozabili, ampak ni problema. Zelo zanimive predstavitve. Imam pa vprašanje za drugega govornika, če se ne motim drugega z moje leve. Vi pravite, da nova SKP v omejenem obsegu naslavlja tudi problematiko tega, koliko podporne scheme dejansko prispevajo k upadu dohodka. Ellen Miles je rekel, da so te scheme povsem brez pomena. Sam sem resnično upal, da bo prišlo do prave prerasporeditve sredstev, da ne bomo ljudem plačevali za to, kar so počeli pred dvema, tremi desetletji. Žal nismo deležni nobenih sprememb, samo kozmetične popravke vnašamo v to novo politiko in s tem problemov ne bomo odpravili tudi če ne upoštevate stroškov dela in imate zgornjo mejo 160 tisoč, ne vem, kaj boste potem porazdelili. Če pa boste upoštevali še stroške dela, potem ne bo ostalo več denarja, ki bi ga lahko prerasporedili. Ne vem, če nismo vzpostavili nekega lažnega argumenta za to, da bi mi, ki nismo bili zadovoljni s tem, da ste upoštevali prihodke ljudi, na koncu imeli občutek, da smo zmagali v tej bitki, ampak ostali bi pa praznih rok, ker bo zgornja meja 100 ali pa 60 tisoč. Številni strokovnjaki, s katerimi smo se pogovarjali, so mnenja, da nam na koncu ob teh pragovih ne bo ostalo nič, kar bi lahko prerasporedili. Ali se torej lotevamo lažnega argumenta v smislu, da tudi, če mi zmagamo v tem argumentu, denarja ne bo, ki bi ga lahko prerasporedili? Hvala. Teraz już możemy poprosić pana dyrektora Magale. Hvala lepa. Zdaj pa bomo besedo predali Evropski komisiji. Gospod Mogele. Ja, uh, hvala lepa, predsednik. Najlepša hvala, da ste nam ponudili priložnost, da se odzovemo na par pripomp strani strokovnjakov, pa tudi strani članov parlamenta. Mislim, da smo bili danes deležni treh predstavitev, ki nam res lahko služijo za navdih. Na tak ali drugačen način so vse tri predstavitve osvetlile problematiko SKP, spostavile so probleme, s katerimi se SKP sooča danes. O prihodnih predlogih komisije v zvezi z reformo SKP-ja danes ni bilo govora. Sam bi se strinjal z gospodom Hongenilom, ki je povsem natančno in upravičeno izpostavil, s kakšnimi napetostmi se soočamo, ko skušamo doseči različne cilje s pomočjo SKP-ja. Politika bi morala biti relevantna z vidika prihodkov, mora biti seveda tudi ustrezno ciljno usmerjena, istočasno pa mora zagotavljati enakopravne pogoje delovanja. Biti mora enostavna, pravična, težko je združiti ta dva vidika, ta dva cilja. Zelo težko je najti pravo ravnotežje. Komisija je v svojih predlogih eh, skušala doseči ravno to ravnotežje. Popolnoma se strinjam glede številnih točk. Namreč eh, pri mnogih vprašanjih smo lahko drugačnega mnenja, kje na kateri točki se nahaja tisto pravo ravnoteže. Morda bi bilo to dobro vodilno načelo za prihodnje razprave, da bi se pogovarjali o napetostih, o ekstremih, med katerimi se gibljamo, ko skušamo doseči cilje. Govoriti bi se morali o tem, kje je prava točka ravnoteže, namesto da gledamo na črno-bele modele in rečemo, no, črn je boljši kot beli, pa bo nekdo drug rekel, ja ne, beli je boljši od črnega. Če ste prebrali predloge, ste verjetno razumeli, da nam omogočajo, da se ta kurzor premika malce na levo, malce na desno, ko iščemo ravnoteže. Morda bomo tudi razprave, ki bodo potekale v tej smeri, naredili bolj produktivne. Še par pripomp glede predstavitev, nimam jih veliko. Gospod Terjavec, vi ste omenili, da bi nova politika zgolj prevzela šibkosti starega sistema. Ampak sam se s tem ne strinjam. Temelji novega predloga so bistveno drugačni od obstoječega sistema. Trenutno imamo v veljavi sistem, kjer ključna pravila opredeljujemo na evropski ravni. Imamo različne možnosti za države članice, imajo fleksibilnost, manevrski prostor in tako naprej, same izvajajo politiko na nacionalni ravni, imajo popolno diskrecijo pri tem, parlament, komisija in svet pri tem ne sodelujejo. Mi pa želimo vzpostaviti sistem, kjer bi na evropski ravni opredeljevali manj pravil, celoten postopek izvajanja pa bi postavili v okvir racionalnega dialoga, racionalnih razprav, vse skupaj pa bi temeljilo na analizi SWOT ali pa na analizi NIT, da bi dosegli rezultat, ki ne bo omogočal tega, da bi vsak stvari izvajal po svoje in ki bi uvajal neenakopravne pogoje delovanja. Mislim, da težko ekstrapoliramo to, kar je trenutno v veljavi in to prenesti na naš prihodni predlog. Pomembna točka, ki ste jo spostavili, pa je integracija civilne družbe v ta proces. Tudi v naših predlogih to najdete. Nam se zdi to nekaj pozitivnega. Dobro je, da se v teh programih ne odloča na birokratski ravni, temveč da civilna družba, javni organi, vsi deležniki, nevladne organizacije, predstavniki kmetov sodelujejo v procesu. Vse to lahko najdete tudi v naših predlogih. Omenili ste tudi potrebo po pomoči, tehnična pomoč, je izpostavljena v tem predlogu in sicer na ravni 4 odstotkov drugega stebra oziroma proračuna v drugem stebru, kar je precej denarja. Ta sredstva lahko uporabite, tudi kolegi so že to omenili, da se lahko ta sredstva uporabijo tudi za izvajanje postopka, v okviru katerega se sprejmejo strateški načrti. Proračunska sredstva so torej na voljo. Mislim pa, da nam ni treba iti bistveno dlje od tega kajti v nasprotnem primeru bi morali kmetom pojasnevati, zakaj je manj neposrednih plačil, kot bi sicer bila, samo zato, ker smo sredstva vložili tudi v postopke odobritve, načrtovanja, v birokratske postopke. Najti je treba ustrezno politično ravnoteže tudi pri teh vprašanjih. Gospod Jungenil, vi ste v svoji predstavitvi, ki se mi tudi skrbno prisluhnil, govorili o enakopravnosti in enakosti. Čeprav nisem ravno najbolje razumel, kaj to pomeni bolj enakopraven sistem, kaj pomeni ta enakopravnost po vaše. Mislim, da je gospod Flanagan tudi izpostavil to isto vprašanje. Rekel je, da bi ob koncu dneva potem bili soočeni s statusom quo, da se instrumenti sploh ne bi spremenili. Ampak zdi se mi, da je to nekoliko pesimističen pogled. Trenutno imamo na voljo opcijski sistem, zelo omejen je, če se že uporablja, nimamo zgornjih meja, imamo redistributivna plačila, ki so prav tako zgolj opcija za države članice. V prihodnje bo to zavezujoče, tudi postavljanje zgornjih meja bo zavezujoče. Cilj ni ta, da bi z gornjimi mejami zajeli 50 ali 60 odstotkov kmetov. Zajeli bi tiste, za katere zakonodajalec meni, da so neupravičeno prejeli preveč neposrednih plačil. In konec koncev bi s tem vrnili žogico na vašo stran. Se pravi, vi kot zakonodajalec bi se morali o tem dogovoriti. Mi smo že štirikrat ali petkrat predlagali to možnost v različnih verzijah, pa v pogajalskem procesu nismo prišli prav daleč. Na podlagi razprave sklepam, da gospa Gilera pravi, da kepinga, torej zgornjih meja, ne potrebujemo, kdo drug bi rekel ne, to je nujno, to nujno potrebujemo. Skratka, politični dialog je treba oblikovati s tem v zvezi slejko prej. Zgornje meje so lahko učinkovite. Bolj enostavno jih je upravljati, ker uredba nalaga ravno to, kar ste predlagali, gospod Jonganel. Uh, nalaga standardno metodo izračunavanja plač. Predlog ne prosi držav članic, da preverijo vsako plačo posebej, ne glede na to, kako se razlikuje od drugih plač. Države naj uporabijo nek standarden model s tem v zvezi, verjetno je ta model že na voljo v državah ali naj ga pa še razvijajo, da bo pri plačah upoštevana tudi specifika kmetijskih dejavnosti vezana plačila. Tu bi vas rad opozoril na to, da je komisija predlagala, da naj vezana plačila omejimo na 10 odstotkov, kar je manj kot zdaj. To gre tudi v smer, ki ste jo sami načrtali, če se ne motim. Vezana plačila so v nekaterih primerjih preveč splošna, nižji kot je proračun, manj splošen je lahko na koncu dneva. Lažje bo stvari upravljati na tak način, če sem čisto iskren imamo določene omejitve glede proizvodnje, ampak tam se stvari že zapletejo, čim imamo pravka s številkami. Mladi kmetje, to, kar smo predlagali, je po mojem mnenju dobro z vidika ciljne usmerjenosti. Na podlagi številk namreč ugotavljamo, da se starostna situacija precej razlikuje med državami članicami, ko gre za kmete. V nekaterih državah je stanje res dramatično, ker imamo res zelo, zelo stare kmete, ki se še vedno ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, v drugih državah pa je situacija nekoliko bolj uravnotežena, kar pomeni, da je morda smiselno državam članicam dati priložnost, da same modulirajo ta vidik, kaj želijo same storiti za mlade kmete, da bi se izognili temu, da bi v državah, kjer je stanje dobro, dajali denar in velike količine denarja, čeprav ni kakšne posebne potrebe potem. Glede upravljanja tvega naj izpostavim strateški pristop, ki je natančno opredeljen v naših predlogih. Komisija bi si želela v teh predlogih zagotoviti predvsem to, da bodo države članice kaj storile. Države članice imajo trenutno povsem proste roke, ničesar jim ne predpisujemo. Zdaj pa si želimo, da bi države uporabljale te instrumente skladno s svojimi potrebami. Saj bodo same pripravili tudi analizo potreb. Same naj potem oblikujejo tudi strateški okvir. V številnih državah in regijah že na podlagi pravil državne pomoči obstajajo instrumenti za upravljanje tvegan, to so nacionalno financirani instrumenti in dobro bi bilo, če bi vse to povezali v strateški okvir, ki je tudi del tega strateškega načrta. Gospod eh, Garcia Askarate, moj nekdanji kolega in tudi prijatelj Tomas, vi ste omenili številna vprašanja, ki so vezana na uredbo Omnibus. Drži, da smo veliko predlogov podali in pri njih storili še korak naprej. Vi ste rekli, da revizija ne bi več smela biti retroaktivna, ampak revizija je že po sami naravi retroaktivna, ker se v okviru revizije ocenjuje preteklo situacijo in potem se uporablja tudi vnaprej določena merila, na podlagi katerih se revizija opravi. Rezultat pa je, da se ne vem, kaj popravi, ko gre za financiranje ali se izterja sredstva, ocenjuje se pač pretekla situacija, tako da tu ne vem, kaj bi se dalo spremeniti. Glede preglednosti cen lahko zgolj ponovim tisto, kar sem že povedal na zadnjem srečanju. Mi delamo na tem, da bi izboljšali preglednost pri cenah. Želimo izboljšati mehanizme, ki smo jih že vzpostavili v okviru konkurenčnega prava pa tudi v okviru UTP-ja. Kmetje morajo biti bolje seznanjeni z eh, cenovno situacijo na trgu, da bodo tudi lažje razumeli, kje nastaja največja vrednost. Pripravljamo oceno učinka s tem v zvezi. Verjetno bomo v okviru delegiranih in izvedbenih aktov sprejeli tudi ustrezne ukrepe. Glede krize, Tomas, Rekel si, da bi morali imeti zelo jasna merila, na podlagi katerih bi komisija ukrepala. Trenutno je situacija takšna, da imamo na voljo neko splošno določbo oziroma določbe v uredbi sud 219 in 221, tudi 220 so členi, ki veljajo 220 za živali in fitosanitarna sredstva. Nam se zdi to boljša odločitev, tako kot smo si zastavili natančno opredeljena merila, so lahko tudi neke vrste povabilo k temu, da se sproži ukrepanje za upravljanje s krizami. Glede notranjega trga, pomembno je, kakšne so plače, kakšen je pogajalski položaj znotraj verige Na podlagi vseh teh elementov se potem odločamo, ali naj ukrepamo ali ne. Pri ukrepanju ne gre zgolj za vprašanje dobre volje komisije, temveč tudi za vprašanje proračuna. V preteklosti smo že videli, da je res zelo težko najti ustrezna proračunska sredstva za to vrstne ukrepe, da bi ti dejansko imeli nek vpliv in pomen. V prihodnje se to zagotovo ne bo spremenilo. Mislim, da bi se morali dvostransko pogovoriti o primeru Endives, gre za konkurenčno pravo, ampak tudi znotraj konkurenčnega prava je ta subjekt opredeljen v okviru ločene kategorije. Se pa strinjam s členom 152, kot izhaja iz uredbe Omnibus. Sedaj obstaja možnost, da bistvene dejavnosti organizacije proizvajalcev izuzamemo iz določb o konkurenčnem pravu pravu, če obstajajo tudi drugi konkurenčni proizvajalci oziroma organizacije proizvajalcev, ki integrirajo te izuzete dejavnosti. Mimo grede upravljanje kriz in tvegan, to se izredno omenja v členu 62 uredbe o strateškem načrtovanju. Se pravi, da je to dejavnost, ki bi jo lahko vključili tudi v operativnih programih v drugih sektorjih, ne zgolj v sektorju sadne zelenjave. Še par besed o pripombah, ki so jih podali člani parlamenta. Gospod Kalinovski, vi ste rekli, da bo komisija v prihodnje odločala, ali bodo kmetje prejeli neposredno plačila ali ne. To enostavno ne drži. V našem predlogu piše, da bodo neposredna plačila ostala pomemben element dohodkovne podpore. Države članice pa so tiste, ki morajo pripraviti programe oziroma načrte za neposredna plačila, ki jih bodo zagotavljale v okviru svojih strateških načrtov. Te strateške načrte potrjuje komisija, ampak ne kar tako kot strela z jasnega. Nimamo nekih arbitrarnih odločitev s tem v zvezi, na voljo imamo jasna pravila, jasna merila, ki se omenjajo tudi v predlogu. Komisija niti slučajno ne odloča kar tako naslepo. Podali smo predlog, ki zagotavlja, da bodo neposredna plačila še vedno hrbtenica SKP-ja. Pripombe ste podali tudi v zvezi s konvergenco. Občutek imam, da je to še vedno nekako sivo območje oziroma da prihaja do nerazumevanja samega pojma konvergenca. Podali smo predlog v zvezi z zunanjo konvergenco. To pomeni, da želi komisija doseči dodaten napredek, ko gre za zneske na hektar, ki jih dajemo v državah članicah in te zneske bi želeli bolj izenačiti. Tisti, ki imajo na hektar plačilo, ki je nižje od 200 evrov, bi dobili višji znesek, zneski bi se potem približali tistim višjim zneskom, ki se izplačujejo. To ni izključni problem novih držav ali problematika med novimi in starimi državami, tudi med starimi državami je kar nekaj držav, ki so pod evropskim podprečjem ali na 90 odstotkih evropskega podprečja in bi imele koristi od tega. Potem je pa tu še interna konvergenca, tu pa je pomemben ta delež 75 odstotkov. Interna konvergenca ne velja za nobeno novo državo, mimo grede nove države uporabljajo sistem SAP in ta je povšaljni sistem z istim zneskom na hektar. V državah, kjer še vedno obstajajo različne vrednosti plačilnih pravic na hektar, tam, kjer se uporablja tako imenovani zgodovinski sistem, bi morali vrednost različnih pravic uskladiti, jih zbližati. V členu, samo da najdem 70, ne vem, sem si pribeležil, vam bom kasneje povedal. Skratka, v teh državah bi morali poskrbeti za to, da bi minimalna raven vrednosti pravice dosegla 75 odstotkov nacionalnega poprečnega zneska. To je interna konvergenca. Kot sem rekel, to ne velja za nove države, kajti pri njih velja povšalni sistem. To bi veljalo v drugih državah, ki, kot je Španija, Francija ali pa na Irskem. Te tri države bi recimo zadeval. problem interne konvergence. Gospa Hojboš, vi ste omenjali enake scheme v obih stebrih. No, v predlogu piše, da bo kmetijsko-okoljski sistem opredeljen v drugem stebru v vseh svojih različicah, ki so na voljo že danes. Ti ukrepi se bodo še naprej izvajali, sofinancirale jih bodo države članice upoštevali bi tudi merila v uredbi, kar pa zadeva ekosheme v prvem stebru. Države članice bi lahko stotstotno financirale te scheme v okviru zakonodaje Evropske unije, lahko bi pripravile zelo natančno ciljno usmerjene sisteme, bolj kot pri kmetijsko-okoljskih ukrepih. Šlo bi za ukrepe, ki so bolj prilagojeni nacionalnemu ozemlju in lastnosti. Ne bo treba uporabiti 10 ali 15 odstotkov proračuna v ta namen. Države članice bi same izbrale delež, ki se bi jim zdel najbolj primeren za njihove okoliščine. Eden od strokovnjakov je že rekel, da bi v tem primeru države članice imele možnost, da plačajo izpad dohodka in dodatne stroške, ki so jih utrpeli kmetje, lahko bi vključile še spodbudo v ta plačila. Kolikor vem, je to splošna zahteva, ki ste jo podajali vi v tem odboru, pa tudi širše v kmetijski skupnosti se slišijo predloge s tem v zvezi. Država bomo s tem dali na voljo dodaten instrument za ciljno usmerjen način, kako se lotiti okoljsko-kmetijskih problemov problemov v svojih strateških programih, bodo države članice seveda tudi poskrbele za to, da ne bo dodatnih upravnih bremen. Še zadnji komentar. Mislim, da je gospod Kalinovski omenil člen 4, člen 16. Gre za slavne določbe o dejanskem kmetu, kar nekaj kritičnih pripomp je letelo na to. Omenili ste situacijo v vaši državi, ko kmetje naprimer niso upravičeni do krizne podpore, ki se vredno izplačuje z nacionalnih skladov, vse kolikor sam razumem situacijo, zato ker naprimer ti kmetje nimajo v lasti zemlišča, ki ga obdelujejo. Predlagam, da se dvostransko usedeva in o tem pogovoriva pa mi boste natančno pojasnili, v čem je problem, da bomo dejansko videli, ali gre za dejansko problematiko, ki se pojavlja pri izvajanju evropskih ukrepov na terenu, da lahko tudi sami ukrepamo, da se ne vem, povežemo s polskimi organi in preverimo, kje se stvar zaplete, ali pa vse skupaj zgolj neka posledica, do katere priže, pride v okviru izvajanja nacionalnih schem. Za nacionalne scheme pa komisija res ni odgovorna. kako se nacionalne scheme izvajajo, na kakšen način razumem ali ne razumem je v rokah držav članic. S tem bi zaključil, vem, da je bilo še kar nekaj pripomp, ampak zaenkrat je to vse. Tem bolj, že dohodi 21. minuta pa na vystąpienja. 21 minut je trajala vaša intervencija, ampak najlepša hvala, saj ste pojasnili kopico vprašanj. Ampak težave gospoda Kalinovskega, po mojem mnenju, ne bomo mogli rešiti. Gre res za nekatere notranje komplikacije in morda bi se morala država članica tukaj odzvati najprej. Gospod Kalinovski še. No, temat je zložen. Najlepša hvala, da to je kompleksno vprašanje. In očitno vi, gospod predsednik, niste razumeli mojih pripomb, vendar pa je to dobro razumel predstavnik komisije. Prosil pa je tudi nekatere pojasnile. Torej, ko Evropska komisija potrdi nacionalni strateški načrt, mora povdariti tudi opredelitev tako imenovanega pravega kmeta. Poskrbeti je treba za to, da je to opredelitev mogoče tudi konkretno preveriti. Na polskem je danes zakonodaja takšna, Da. Je v resnici 2,5-krat več kmetov, skladno s to definicijo, kot tisti, ki dejansko zaprosijo za to. Ne vem, zakaj tega niste razumeli. Zdaj pa še strokovnjaki, 10 minut vsak največ. Izvolite, gospod Rejavce. Hvala lepa. Jaz bom govoril slovensko. Um, današnje razprave je bilo čutiti, da imamo vsi skupaj še precej težav z razumevanjem osnovnega koncepta. To je, da Evropska unija vstopa v strateško načrtovanje kmetijske politike, kar je zelo velika sprememba. Mi se še zmeraj ukvarjamo s preteklostjo, ne razumemo pa dovolj v bistvu logiko, v katero vstopamo. Kaj je strateško načrtovanje? To je, da znamo opredeliti potrebe na podlagi faktov, znanstvenih, objektivnih analiz. Ne na podlagi tega, kar si neke družbene skupine mislijo in kar je prav, ampak na podlagi tega, kar je res. In ki rešujemo te realne potrebe potem s pomočjo jasno izraženih ciljev. In dobra politika je tista, kjer so ti cilji kvantificirani, ker vemo, kam gremo in kaj bomo dosegali. In potem izbiramo ukrepe, ki so najboljši, najboljši znotraj pravnega reda, ki nam je na voljo in poskušamo z njim dosegati najboljše učinke. Kdo, rabimo pa dva pogoja za dobro strateško načrtovanje. Ali ga dela skupina kmetov, podjetij, ali pa država, ali pa Evropska unija. To je, da imamo zelo jasno kontrolo kakovosti, da v bistvu iz, se izognemo čim bolj, temu se ne moremo popolnoma izogniti, ampak čim bolj vseh ideoloških spon, preteklosti, manipulacij in iščemo pač najboljše možne rešitve. To mora nekdo pač za tem stati in pregledati. In potem seveda, da je to strateško načrtovanje vključujoče. To se pravi, da vključuje vse predstavnike kmetov, kmetijskih organizacij, predstavnike podeželja, okolja, urbano prebivalstvo, ki ima do kmetijstva čisto drugačne zahteve, kot jih imamo mi, ki prihajamo direktno iz kmetijske scene in seveda tudi uh, vsi ostali. In to je v bistvu, kar, nam, kar bi mi lahko sedaj izkoristili, kar, kar pač predlog prenaša. In na podlagi tega optimalnega modela bom poskušal odgovarjati na vprašanje. Prvo vprašanje ali prvi odgovor je na, na, na eh, razumevanje kolege Mögeleja, eh, da nisem glih na ro, da smo narobe razumeli, eh, da, da gre danes za bistveno večji premik, kot je bila dosedanja politika. Da, absolutno gre za popoln premik, ampak ker vidimo kot problem, da se prenaša sistem iz politike razvoja podeželja. Eh, to se pravi, da z vsemi dobrimi stvarmi, ki jih prenaša, se tam je ogromno dobrega, pa tudi vse, vse napake. Katere so napake? ki jih najdemo v sedanji politiki. Predvsem to, da je to zelo mehka politika, torej potrebe, kot smo prej govorili, niso glih objektivno določene. So prepuščene, eh, prepuščene v bistvu uh, kvaliteti postopkov administracije, ki je vključena in vključenosti, eh, bom rekel, stroke, ki je v to. In v bistvu, kar je glavni problem politike razvoja podeželja, bojim se, da bo to tudi glavni problem uh, Eh, strateških načrtov je to, da potrebe sploh niso tako pomembne, ampak je pomembno, katere ukrepe izberemo, koliko denarja eh, za njih namenimo in kako razdelimo ta denar. Eh, in tukaj seveda je ta problem. Mi v bistvu razvoj podeželja eh, opredeljujemo preko svot analize. Strokovno gledano svot analiza je preprimitivna je politično pogajanje o nečem, kar je pomembno, ni egzaktno. In v tistem trenutku, ko nismo egzaktni, nimamo več rezultatsko naravnane, evidence-based eh, eh, eh, po politike. In vsi naši predlogi grejo v tej smeri, da poskušamo popraviti to, kar je zdaj le predlagano na boljše. In tukaj je tudi že en kup vprašanj in odgovorov, vprašanj danes zastavljenih, ki jih bom poskušal eh, odgovoriti. Zakaj bi linkat, torej prvo je, da bi morali eh, tam, kjer je evropska zakonodaja, linkat cilje in potrebe direktno preko uredbe na, eh, eh, na to zakonodajo. Tukaj predvsem mislim na toplo gre, mislim, na eh, podnebne spremembe, na biodiverziteto, eh, varstvo seveda okolja preko varstva tal, eh, vode in tako naprej. Mi imamo evropsko zakonodajo na tem področju, predlog komisije jo je pripeljal v igro, torej to je v ozadju, ni pa direktnih linkov. Kako bi lahko bili ti direktni linki, predvsem če kvantificiramo potrebe in cilje? če vemo, kaj bomo s to politiko poskušali doseči in se to potem prenaša navzdol do eh, vsakega strateškega načrta. Ampak to je samo del problema. Ključna zgodba, ki jo imamo, je v bistvu, kaj bomo naredili za dohodki kmetov. Torej, dohodkovno vprašanje kmetijske, kmetijstva je ključno vprašanje kmetijske politike in bo ostalo mi ne vemo s tem sistemom, ali bomo tu karkoli spremenili. Ali, eh, torej sam predlog ne določa dohodkovnih ravni in komu bi to naj, eh, kdo bi to naj dosegel, katere skupine kmetov, v katerem obdobju in tako naprej. Verjetno prav, da za, za Brusla ne morete določati tega, ampak zdaj je naloga to na strani držav članic. Bodo zmogle upravičiti ukrepe, ki so zelo mehki, porazdeljeni po zgodovinski logiki, izjemno nepravični med državami, med proizvajalci. Po moje ne. Tisti, ki bo v strateškem načrtu znal utemeljiti dohodke, bo dobil Nobelovo nagrado. Ampak mi se tega izogibamo. Ampak kar je pomembno, dajmo se s tem ukvarjati. Torej, mi moramo znati določiti dohodkovne cilje kmetijske politike. Komu, kam grejo ti denarje? Ne ker vsem kmetom. Eni kmetje jo potrebujejo, brez tega ne morejo obstajati, drugi kmetje pa mogoče to izkoriščajo. Ampak to je seveda stvar državne razprave in mislim, da je prav, ker tega v Bruslu ne moremo narediti. To je stvar, stvar v bistvu držav članic, koliko bodo eh, sposobne. In tukaj je ta moj, moj eh, predlog o legitimnosti politike. Zelo dobro vprašanje ste postavila, zakaj bi strateško načrtovanje eh, rešilo legitimnost eh, KEP-a preprosto zaradi tega ker danes v to politiko na terenu nihče ne verjame vsi jo pa hočejo imeti jaz še nisem sretel kmeta uradnika ali politika ki bi znal upravičiti ali pa bi bil zadovoljen za skupno kmetijsko politiko vsi jo pa branijo in s tem ko bomo spustili na raven držav članic bomo mogoče našli možnosti, da bo ta politika dobila malo več argumentov in bo akceptirana, da se nam bo ne bo zgodil brexit, da se ne bodo zgodile še druge neumnosti, ki se nam v bistvu uh, dnevno, uh, dnevno uh, eh, dogaja. To je ta legitimnost, da spustiš državo strateško načrtovanje. Zato zelo podarjam ta predlog, pozabil sem že, kdo je bil, da bi morali biti vse asociacije ljudi vključene. Torej, dobro strateško načrtovanje ni strateško načrtovanje, državnih elit, administracij, je, da so vključeni vsi kmečke organizacije, okoljske organizacije, podeželske organizacije in predvsem to je izjemno kreativno delo. Mi se pa pogovarjamo o tem, kot da gre za neko birokratski posel. Zelo sem, eh, zelo sem žalosten recimo nad eh, eh, sklepi predsedujoče države, tudi ta razprava, da v bistvu ne razumemo da se ukvarjamo z, z tem, da rešujemo probleme ljudi in družbe. In zato moramo ljudi vključiti. Mi imamo v Sloveniji zelo dobro zgodbo, kdaj smo to naredili, ko smo vstopali v Evropsko unijo. Vsi smo bili integrirani, vse organizacije, državna administracija, svetovalna služba, politika, vsi smo iskali najboljše rešitve. In danes je čas, da vse države članice, da vsa kmetijstva ponovno vstopajo v Evropsko unijo, da razumejo, zakaj te milijarde grejo in koga, katerega kmeta, katero podeželje eh, bodo, bodo, bodo, eh, bodo rešili. No in samo še zadnje eh, vprašanje, ki se tudi dotika, eh, dotika eh, vprašanj, ki so bile direktno naslovljene name, predvsem pa moramo preprečiti, da bo na koncu v strateškem načrtovanju, zato se strinjam s tistimi, da to ne more biti popolnoma presojeno samo eni inštituciji, eh, določeno za enega desk officerja na Evropski eh, eh, komisiji, enega samega človeka, ki malo sicer zbere mnenje in tako naprej. Gre za bistveno preveč. Mi moramo dvigniti, bom rekel, kvaliteto odločanja, vključiti je treba, eh, vključiti je treba civilno družbo, ampak tudi stroko ni vse evidence-based, če se ljudje tako mislijo. Poglejte samo, koliko ljudi v Evropi misli, da ni treba več otrokov cepiti, da ne bom šel na GMO in druge, druge stvari. Pa je to zdaj že skoraj resnica. Ne? Tudi tukaj pri strateškem načrtovanju moramo vključiti se. Jaz si predstavljam, da tako nacionalni parlamenti kot tudi evropski parlamenti imajo svojo vlogo pri tem, je pa jasno, da brez komisije, ki bo, ki bo znala spremljati in zagovarjati kakovost in če bo vključila tudi neodvisne recenzente, think tanke iz različnih držav, eh, ki bodo presojale drug drugemu in da bo nastala tudi konkurenca med temi programi, bomo bistveno več, na, več naredili. Hvala lepa. Baza, prosim, pa je to že Njevence, je že Šiminjuč. Najlepša hvala. Največ 10 minut, prosim, naslednji govorec. Najlepša hvala. Odzval se bom na nekatera vprašanja. Tiste stvari, ki so pa jih komentirali moj kolega ali pa predstavniki Evropske komisije, se ne bom loteval. <clears throat> Najprej, to, kar ste dejali o usmeritvi politike glede cen torej, da bi si želel, da bi bila politika bolj prepeta na cene, tega sam nisem dejal. Želel sem povedati to, da če bi si želeli bolj tržno usmerjeno politiko, potem bi potrebovali tudi določene smernice na osnovi tržne analize. Po drugi strani, mislim, da bi se morali odločiti za takšno usmeritev. To je seveda omogočilo Evropski uniji, da je prispevali tudi greševanju uh, prehranske krize na svetu. Evropska unija je v pravem položaju za to. Če bi potem na lokalni ravni sprejeli više zaveze kot drugod, če stvari torej ne bi mogli rešiti z premijami na trgu, potem bi za specifične zaveze morali določiti tudi specifične cenovne zahteve torej javna sredstva za javno dobro. Potrebovali bi torej kmetijstvo z višjimi standardi, kar seveda mora odigrati določeno vlogo v tržnem okolju. Na to pa še postavljanje zgornje omejitve. Mislim, da je predstavnik Evropske komisije že povedal to, kar je bilo relevantno. In sicer, da predlog omogoča vključevanje nekakšnega normativnega izračuna za plače. Ampak želel sem povedati še nekaj več, da bi dobili tudi normativni izračun glede opravljenega dela. Sam nisem videl, kje bi bilo to vključeno v trenutni predlog, ampak morda bi bilo to treba še preučiti. Potem pa še vprašanje gospoda Flanagana, ki je govoril o prerazporeditvi. Tudi, če bi bilo postavljanje zgornjih omejitev uspešno, bi verjetno ostalo malo sredstev za prerazporeditev. To ste želeli povedati, se mi zdi. S tem bi se verjetno lahko strinjal, ampak. To ne onemogoča da bi države članice prerasporejala sredstva. Torej, neenaka prerasporeditev plačil, to je nekaj, kar je ostanek iz preteklosti. Lahko bi rekli, da je bil sistem bolj naklonjen večjim kmetijskim gospodarstvom. That I agree. That's why I have a plea for a more targeted, uh, even a more targeted uh, way. Then... Torej, tukaj bi morali biti politiko bolj usmerjeni, potem pa še pripomba glede enakosti. In ta izraz enakost sem uporabljal verjetno na tak način, da ni bilo jasno, kaj sem želel povedati. Ko govorimo o neenakosti, torej recimo rečemo, da 80 odstotkov neposrednih plačil gre 20 odstotkov kmetov, to je jasen odraz neenakosti. Potem pa, če se vprašamo, kako bi lahko stvari izboljšali, potem je treba predlagati jasna merila. Če neko veliko kmetijsko gospodarstvo zaposli veliko delavcev, potem je verjetno tudi upravičeno, da prejme toliko plačil. Ne vem. Prav tako je treba upoštevati dokaze iz več študij in raziskav, kar vključuje tudi posebno poročilo Evropskega računskega sodišča, ki pravijo, da v nekaterih primerih določeno kmetijsko gospodarstvo podpore sploh ne potrebuje. Obstajajo pa nekatere druge kmetije, ki potrebujejo veliko več kot prejmejo. Potrebujemo torej bolj normativna merila, oblikoval sem tudi predlog v to smer. Pri tem pa sem skušal upoštevati tudi to, kar je povedal predstavnik Evropske komisije ne smemo gledati na svet v črnem in belem, ampak moramo iskati točko ravnoteže. Tudi sam sem želel razmišljati na ta način, zato nisem nikoli trdil, da bi morali sistem popolnoma spremeniti ali pa kaj takega. Zato pa še vprašanje vzpostavljanja ustreznih napetosti in eh, ravnovesja, s tem se strinjam, potem pa še razvezana pomoč za prihodke. Torej, če bi prerasporedili celotni proračun, ki je temu namenjen, potem bi lahko dosegli določen učinek. Glede tega sem sicer imel nekaj pomislekov. Pa to pa še obvladovanje tvegan. O tem moramo razmišljati v širšem okviru, seveda. To je zelo pomembno. Mislim, da predlog to tudi že predvideva. In ta predlog bi lahko podporil tudi sam. To je zelo pomembno. To mora biti določeno specifično na ravni vsake države članice. V Nemčiji, na primer, obvladovanje tvegan izhaja iz zavarovalniških schem zasebnega sektorja. V drugih državah članicah se to vzpostavi na drugačen način. Nekateri sistemi že dobro delujejo, obstajajo in zelo pomembno je, da zdaj ne oblikujemo nekaj novega, ampak moramo optimizirati vse te specifike. Popolnoma se torej strinjam s temi pripombami. Na to pa še nekaj pripomb glede ekoschema. Želeli ste si, da se bolj naslanjamo na smotrnost in pa doseganje rezultatov. Sam si tako razlagam na naslednji način. Pri ekosheme bi to pomenilo, da bi lahko vključili nekakšne vstopne scheme, nekakšen punkt sistem, sistem nagradnih točk, na osnovi katerih bi lahko zagotovili tudi širšo udeležbo. To si razlagam na širši način kot predstavnik Evropske komisije, ki pravi, da je to zelo specifičen instrument za specifično državo države članice. Ne vem, jaz mislim, da se to lahko razlagamo tudi drugače. To bi lahko bil tudi bolj splošen instrument za širša vprašanja. lahko govorimo o pogojih gajek. Imamo predvideno neko umestno območje 20, 10 metrov, potem pa predlagate, da se to poveča na 20 metrov, torej da bi imeli nekakšno 20 metrsko tamponsko območje znotraj ekoscheme. Če bi bil to pač dober predlog, bi bilo to koristno. dobro bi bilo, da bi nagradili kmete za izvajanje nekaterih ukrepov, tako da bi bilo to za njih privlačno, pa tudi poslovne modele bi morali temu prilagajati. Lahko bi dejali seveda kmetijsko-okoljske scheme za to že poskrbijo znotraj drugega stebra, da to je res, ampak obstajajo določene omejitve glede plačil. In na to ste pravilno opozorili. Znotraj ekoschem je mogoče zagotoviti više nadomestilo, zaradi česar je to tudi veliko bolj privlačno v smislu udeležbe. Preko ekoshem, tako sem si jaz to zamislil, bi lahko imeli veliko boljšo strukturo, lažjo strukturo v smislu ukrepov zelenitve, tako da bi pri tem sodelovalo več kmetov. In znotraj drugega stebra bi se za okoljske ukrepe seveda zahtevalo od kmetov več, ampak bi se zagotovilo tudi več nadomestil. Gospod predsedujoči, kar se tiče vprašanja dohodkov, jaz sem tukaj predlagal, da bi po eni strani prilagodili cene realnemu trgu in da bi omogočili zasebno upravljanje kot preventivno upravljanje mislim, da ne bi bilo dobro, če bi se vrnili k temu, da bi se kmetijstvo orientiralo po evropskem trgu. Zadnje poročilo, ki ga vsako, vsak mesec objavi komisija o evropskih kmetiv, kmetijah, kaže na to, da se je Evropska unija spremenila v veliko izvozno cono. V Španiji 50 odstotkov končne kmetijske proizvodnje izvažamo. Del gre v Evropsko unijo, del pa v tretje države. Evropsko kmetijstvo je zato dobit, do, pridobila od tega, da smo bili usmerjeni v trge. Je pa treba prilagoditi mehanizme, zato da bomo lahko lažje posegali oziroma posredovali na trgu ne bom govoril o mehanizmih, eh, s, katerijo, s katerimi bi lahko uravnavali ponudbo. Takšni mehanizmi bi omejili ponudbo in bi pustili svobodni trg za uvoze. S tem bi postavili pod vprašaj mednarodne sporazume. In tukaj spet Evropska komisija Eh, velika dobitnica liberalizacije uh, trgovine, predvsem v določenih območjih. Nadaljeval bom v angliščini. Moj predlog, da bi 10 odstotkov vezane pomoči povezali z 3 odstotki, omogoča 13 odstotkov ali pa celo 20 odstotkov za to vrstno podporo. Na osnovi izkušenj iz sektorja sadja in zelenjave je 90 odstotkov podpore za organizacije proizvajalcev iz. The food chain and the organization of the producer. Zelene škatle, torej pomembno je, da imamo več vezane pomoči, ki temelji na zeleni škatlici. To je zelo koristno. V poročilu govorim tudi o uh, napaki, ki smo jo storili mi, o tem govorim zaradi tega, ja, ker sem takrat delal na Evropski komisiji, ko smo takrat dali 200 ali 300 milijonov evrov več pomoči za mlečni sektor, ne da bi to kakorkoli vplivalo na trg. In tudi Aaron Matthews je to popolno analiziral. Po mojem mnenju, pa tudi po mnenju računskega sodišča, je komercialna organizacija proizvajalcev organizacija, ne kartel. Tudi na drugi strani Atlantika smo se pogovarjali o tem, da je treba to obravnavati kot podjetje, torej organizacijo proizvajalcev. In lahko podam konkreten primer primer tega, kako sprevrženo je vriti, da je organizacija proizvajalca kartel. Kako negativen učinek ima to na kmetijsko skupnost. Ne bom pa se zdaj zapletal v to. Zdaj pa še revizije. Revizije naj bi bile retroaktivne. Kaj sem želel povedati? Imam argumente proti retroaktivne aktivnemu tolmačenju predpisov. Leta 2006 smo dobili reformo za sadje in zelenjavo. Takrat smo dopustili organizacijam proizvajalcev, da eksternalizirajo svoje dejavnosti. Jasno je bilo, da organizacija proizvajalcev lahko eksternalizira tako kot katerakoli drugo podjetje, to, kar bi po njihovem mnenju bolje izvajali zunaj kot pa doma. Pet let pozneje pa je bilo tolmačenje Evropske komisije ali pa dela Evropske komisije popolnoma drugačno kot prej. In resne težave smo imeli s tem, tudi v državah članicah. Kaj se zgodi, ko Evropska komisija omogoči neke fleksibilnosti države članosti? Uprava države članice potem ugotovi, da bodo revizori našli težavo čez pet let. In potem bodo naredili zakonodajo še veliko bolj kompleksno, zato da bi preprečili to, kar bi lahko hipotetično revizor Evropske komisije izpostavil čez naslednjih pet let. In to je res kompleksno vprašanje. Prosili smo torej za instrumente za nacionalne uprave, ki bi bili razumljivi. Vsako podjetje lahko

naj preprečijo to, kar bo ugotovil nek revizor čez pet let. Kako je to sploh možno? To je zelo kontroverzno. Nobeno retroaktivno tolmačenje se ne bi smelo uporabljati pri revizijah. Na to pa še predvidljivost intervencij komisije. Če želimo razvijati obvladovanje tveganj, kar lahko storimo le z popolnoma zasebnimi ali pa popolnoma javnimi ukrepi ali pa z partnerstvom med zasebnim in javnim sektorjem, potem moramo vedeti, kaj so tveganja, ki obstajajo na trgu. Nekatera tveganja so klasična. Če želimo razvijati nekakšne tržne scheme, zavarovalniške scheme ali pa scheme vzajemnih skladov, potem moramo ugotoviti, proti katerim tveganjem se je mogoče zavarovati, katere tveganje krijejo ti vzajemni skladi. Pred dvema letoma smo predstavili poročilo vezano specifično na to vprašanje na odboru Agri. In takrat smo obrazložili. Obstajajo določene tveganja na ravni kmeta, potem imamo tveganja na ravni tržišča, s čimer se ukvarja proizvajalec oziroma organizacija proizvajalcev, potem pa imamo tudi tveganja, ki jih je mogoče zavarovati znotraj pogodbe. Ampak na vrhu je to krovno tržno tveganje, pri katerem ne vemo, kdaj bo komisija intervenirala. Kaj bo komisija storila? Kaj bo učinek tega ukrepa? Če ne vemo, kaj se zgodi, oziroma kaj bo Evropska komisija storila, ko bo intervenirala na trgu, potem ne bo mogoče poskrbeti za obvladovanje ali pa zavarovanje proti tveganjem v Evropi. Nobene možnosti ne bo za to, da bi zavarovalnica sprejela tveganje, če ne ve, s čim se bo soočala. Ne glede na to, ali gre za zavarovanje ali pa za neko vzajemni sklad, je treba vedeti, proti kakšnemu tveganju se zavarujemo. Če želimo oblikovati tržni instrument, potem moramo dobro poznati tveganja. Če tvega ne bomo opredelili, potem ne bomo mogli imeti nikakršnega sistema zavarovan v tem smislu v Evropi. Tako zdaj pa vam lahko vrnem vaših dveh minut, vaše dve minuti. Najlepša hvala. Hvala povabljenim gostom, hvala vsem tudi za vse intervencije, podane pripombe, ki kažejo na kompleksnost tega vprašanja. Mislim, da smo v koncu te delavnice veliko bolj obveščeni o tej problematiki, vendar pa iz te razprave tudi izhajajo številni pomisliki. Spoštovani kolegice in kolegi, lepo se zahvaljujem vam, pa tudi vsem strokovnjakom. In mislim, da lahko počasi zaključimo za delavnico. Zahvaljujem se tudi tematski enoti, ki je poskrbela za pripravo današnjega dogodka. Vidimo, kakšen je obseg izzivov, s katerimi se bomo soočali v prihodnosti skupne kmetijske politike. Ampak s tem se bo treba soočiti, prihodnosti se ne smemo bati čeprav nas čas že kar preganja in zato moramo tudi intenzivno delati. Najlepša hvala, hvala predstavnikom Evropske komisije, hvala vsem udeležencem, ki ste sodelovali pri razpravi, hvala tudi tolmačem. Če ne bi želel nihče nič se dodati pod točko razno, pa mislim, da lahko zaključimo z današnjo sejo. Naslednja seja bo v Strasburu 22. oktobra. in sicer v ponedeljek ob sedmih zvečer. Hvala. Zamika požicenje.